Bene, signori, per favore, se volete prendere posto. Gospe in gospodje, prosim, da zasedete svoja mesta. Začeli bomo današnji sestanek. Z nami so ugledni gostje. Z veseljem bi izrekli dobrodošljico vsem posebnim osebnostim in strokovnjakom, ki bodo sodelovali z nami na javni predstavitvi srečanje je usklejeval prijatelj Antonio Panceri, gre za utrjevanje stikov s sosednjimi državami na podlagi izkušenj pridobljenih s napredkom Maroka. Z nami je Abul. Gate, Ahmed Abul Gate, Torej, naj izpostavim to, da danes konkretno govorimo o Evropski uniji in ne več o Evropski skupnosti. To z Lizbonsko pogodbo. Z nami je tudi Jusef Amrani, generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Kraljevine Maroko, ki v prvi osebi spremlja uh, napredovanje o statutu, ki bo sklenjen z Marokom. Potem pa imamo z nami tudi Ivana Martina, direktorja za raziskave na Instituto Complutense de Studios Internacionales. Torej, vprašali se bomo, v kateri fazi je statut. Najprej bi nakazal sam okvir in cilje današnje javne predstavitve. Že nekaj časa ugotavljamo, da, so, da se sosednje države pozitivno odzivajo, da želijo privilegirane bilateralne odnose z Evropsko unijo. Gre za razne pobude približevanja, ki imajo posebne značilnosti. Vse to je zelo zanimivo za partnerske države Evropske unije in tudi za druge. Gre za pravi laboratorij, v katerem Evropska unija končno preizkuša nove pogodbene odnose, poleg tistih, ki jih že poznamo, gre za binom širitev in dobri sosedski odnosi. Maroko je kot prva država pred letom dni pridobila napreden statut. Tudi Izrael je dosegel nadgradnjo stopnje odnosov z Evropsko unijo, pa čeprav se je potem proces prekinil zaradi konflikta v Gazi in vseh povezanih polemik. Tudi Egipt, Jordanija in Tunizija so oblikovali zahteve za približevanje. V tem okviru se večkrat govori o krepljenem partnerstvu. Zaradi tega se mi je zdelo primerno, da organiziramo današnjo razpravo o tem pomembnem razvoju. Dobro je, da se z našimi uglednimi gosti vprašamo, kateri so minimalni pogoji za take odnose in katere so vse implikacije za razne evropske politike in inštitucije. Mislim, da je tudi primerno, da specifično omenimo udeležbo tega parlamenta pri določanju narave odnosov z našimi sosedi. Glede na to, da doslej ni bilo nobenega posvetovanja s svetom in komisijo. Izbrali smo prav Maroko, ker se nam zdi, da je Maroko poln zanimivih izkušenj. Zdaj predajam besedo strokovnjakom. Besedo ima gospod Landa Buru. Prosim, da se v svojih intervencijah omejite na 10 minut, tako da boste omogočili, da bodo spregovorili kolegi v razpravi. Prosim, besedo imate. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje, spoštovani poslanci. Danes je poseben dan za zunanjo politiko Evropske unije. Kot veste, se od danes začne izvajati Lizbonska pogodba in to je pomenilo še zlasti z vidika zunanje politike. Danes imamo 130 delegacij Evropske komisije, to bodo sedaj delegacije Evropske unije. Te delegacije stalno zastopajo Evropsko unijo v vseh državah, s katerima ima Evropska unija stike. Sedaj ne bo več tistih šestmesečnih predsedovanj ki niso zagotavljala doslednosti in kontinuitete v zunanih zadevah. Preživel sem veliko časa v Maroku, Torej, rad bi spregovoril o statutu. Gre za statut, ki je skladen z gospodarsko in politično evolucijo naše države. Sedaj lahko ugotovimo, da je prišlo do velikega napredka lahko rečemo, da se je ustrezno izvajal pridružitveni sporazum v odličnih okoliščinah. S tem se, so se izboljšale demokratične in politične razmere v zadnjih desetih letih. Obenem pa je prišlo do zagona raznih eh, socialnih in gospodarskih reform za posodobitev Maroka in zato, da ga približamo Evropi. Torej, ko govorimo o tem naprednem statusu, je, gre za to, da eh, sedaj Maroko zares teži k temu, da bi se nam približal eh, z demokratičnega, socialnega in gospodarskega vidika. Verjetno do tega statusa ne bi mogli priti. Če maroška vlada si ne bi prizadevala za to, da bi se približali Evropski uniji. Prav Maroko je začel pomembno diplomatsko strategijo, zato da bi prišli do ustreznega sporazuma. Maroko je zelo prizadeven sosed ki odločno nastopa, ki se nam želi konkretno približati. To pomeni, da so angažirani tudi pri tem, da izvajajo reforme, zato da se prilagodijo eh, pravilom, načelom v Evropski uniji. Gre torej za jasen angažma. To pomeni, da se tudi želijo posodobiti, da želijo modernizacijo države. Obenem pa gre tudi za novo strategijo zunanje politike. O tem nam bo natančne spregovoril gospod Jusef Amrani. Torej, v zadnjih letih je prišlo do velikega napredka. Pred eh, letom dni oziroma oktobra 2008 je prišlo do konkretnega napredka angažmaja, s konkretnim eh, časovnim načrtom oziroma programom, ki navaja vse postopke, ki so potrebni za doseganje ciljev. Ta načrt je inštrument za doseganje vseh ciljev približevanja. Kaj pravzaprav pravi ta dokument? Gre za nek dokument o nameri. Pravi, da bo pod španskim predsedstvom marca potekal pomemben vrh med Evropsko unijo in eh, Marokom, to v Granadi. Potem bo treba izboljšati politični dialog med Evropsko unijo in Marokom zato da ne bomo govorili samo o bilateralnih vprašanjih. V okviru političnega dialoga naj bi obravnavali vse teme regionalnega ali mednarodnega interesa, pri katerih moramo biti vsi povezani imamo vse posledice gospodarske krize, probleme, ki so povezani z okoljem. Zaradi tega moramo eh, vsi skupaj govoriti o določenih temah in ne samo na bilateralni ravni. Vse to je povezano potem tudi z eh, vrednotami. Želimo namreč skupne vrednote, ki nam bodo pomagale pri delu. Maroko se je tudi angažiral za to, da se bo v svojih vrednotah približal svetu Evrope. Veste, da je svet Evrope razvil veliko tem, ki so pravo jedro Evropske unije. Sedaj se želi tudi kraljevina Maroko približati tem temam. ta načrt predvideva tudi to, da se bodo izpeljale vse odločitve, ki zadevajo približevanje tudi evropski zakonodaji na področju sociale in na drugih področjih. Sedaj gre za to, da si je treba prizadevati za to, da bo Maroko v prihodnosti tudi del našega notranjega trga. Torej, v tem primeru gre za nekaj posebnega, glede na to, da Maroko se ne bo pridružil Evropski uniji kot država članica. Maroko se je prostovoljno odločil za ta pristop. Ne zauzema se za hm, vstop v Evropsko unijo. Vendar mu je pri srcu to približevanje našemu pravnemu redu. Torej, to je bilo sklenjeno pred letom dni. V političnem dialogu je prišlo do velikega napredka, tudi v okviru Združenih narodov. Gre za svet za človekove pravice. Potem je prišlo do napredka v dialogu s svetom Evrope. Pri trgovinskih pogajanjih pa se je včasih kaj zataknilo, pa čeprav smo veliko napredovali, že še zlasti v zvezi s kmetijstvom, veliko je treba še postoriti na področju storitev. Pri tem nismo še natančno definirali vseh ciljev. Z maroškimi kolegi smo oblikovali dokument, ki prinaša poglobljeno analizo vsega tega. Kateri so tisti največji izzivi? In s tem bom tudi zaključil, gospod predsednik. Cilj je ta, da se zaključijo komercialne in gospodarska pogajanja. Potem bo mogoče priti do novega eh, komercialnega dogovora, tudi v zvezi z investicijami. S tem bo mogoče tudi Maroko bolj konkretno vključiti na, v mm, notranji trg Evropske unije. Sama kredibilnost tega statusa bo prav odvisna od naše sposobnosti, da smo uspešni pri pogajanjih. Potem bomo lahko določali tudi ambicioznejše cilje. Drugi izziv je načrt o zakonodajni konvergenci maroški prijatelji morajo v naslednjih tednih oziroma mesecih natančno opredeliti svoje ambicije pri tem. Morajo povedati, kje želijo začeti pri storitvah, pri konkurenčnosti ali pri čem drugem. Potem bo treba tudi opredeliti načrt, s katerim bo mogoče meriti uresničevanje ciljev in tudi upoštevanje časovnih rokov. Na podlagi vsega tega bomo lahko sklepali o naslednjih korakih. Ta inštrument bi torej omogočil objektivno oceno vsega tega, kar se dogaja. To bomo torej skušali storiti v naslednjih mesecih. Mislimo, da je to mogoče. Seveda bomo potrebovali veliko časa, veliko naporov same uprave in vlade v Maroku. Lahko vam povem, da sem že dva meseca konkretno prisoten v Maroku in lahko vam potrdim, da so predstavniki vlade zelo angažirani pri tem. Seveda gre za nekaj, kar je tudi zelo ambiciozno. Če bomo uspešni, bomo zagotovili tudi dodano vrednost pridružitvenemu sporazumu. Danes je Maroko pravzaprav edina država, ki je deležna tako eh, naprednega statusa. Gre pravzaprav za politično obvezo, ki tudi vodi v konkretna dejanja s katerimi naj bi vzpostavili boljši dialog med Evropsko unijo in Marokom. Maroko naj postane pomemben partner pri spopadanju z vsemi krizami, kot je naprimer križ, kriza na Bližnem vzhodu. Če bomo dobro delali, če bo dobro delala maroška vlada, mislim, da nas čaka lepa prihodnost, prišlo bo do večje stabilnosti in do večjega gospodarskega napredka. Sedaj ima besedo Jusef Amrani, generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Kraljevine Maroko. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala. Hvala, da ste me povabili na to javno predstavitev z Evropskim parlamentom. To je za nas zares pomembna priložnost. Kot je dejal predgovornik, so odnosi med Evropsko unijo in Marokom strateškega pomena. od začetka procesa evropskih povezovanj se je, si je Maroko vedno prizadeval za poglobitev stikov z Evropsko unijo. In kot je dejal že gospod predsednik, je Evropska unija vedno gledala na Maroko kot na privilegiranega partnerja v evromediteranskem območju. Zaradi tega smo vsi zelo zadovoljni. Sodelovanje z Evropo je za našo vlado prednostna naloga. Obenem pa to pomeni tudi zanimivo priložnost za to, da razvijamo zares zgledne odnose. 13. oktobra eh, letos je prišlo do pomembnega koraka naprej z, dobro, z odobritvijo in sprejemom eh, posebnega načrta, ki povzema glavne cilje obeh partnerjev. Povzema tudi vidike z najrazličnejših področji. Nimam na voljo veliko časa, vendar bi spregovoril nakratno o tem procesu, na podlagi katerega je prišlo do dogovora o novi naravi partnerstva. Potem bom tudi spregovoril o sami naravi, o ciljih tega naprednega statusa. Potem bi spregovoril tudi o napovedih za prihodnost. Maroko je vedno delal na tem, da bi poglobil stike z Evropsko unijo v duhu eh, rimske pogodbe. To je konkretno omogočilo leta 1969 podpis trgovinskega sporazuma eh, s Evropsko skupnostjo. 14 let po barcelonski konferenci, 9 let po pridružitvenem sporazumu z Marokom in 5 let po eh, začetku izvajanja načrta za dobrososedske odnose, je bilo jasno, da moramo še nadalje napre, da moramo še napredovati, zato da si bomo zastavili bolj ambiciozne cilje. kot je dejal gospod Eneko Landaburu. Smo se vedno zauzemali za to, da bi sodelovali pri bolj ambicioznem projektu. Maroko se namreč nahaja na zelo strateškem eh, območju pravzaprav je oddaljen le 14 km od Evropske unije. Pri nas so pomembne investicije, ki morajo spoštovati evropske pogoje. Naša država tudi pravzaprav spoštuje mastrihske kriterije. Naš državni primankljaj je zelo nizek. Evropska sosedska politika je za nas zelo pomembna. Maroko je bila ena izmed tistih držav, ki se je eh, najprej zauzela za tako politiko. Gre za ukrepljeno sodelovanje. To je nekaj, kar je skladno z ambicijami Maroka. Zaradi tega želim povdariti, kako močno si prizadeva moja država za izvajanje reform, ki jih podpira Evropa. Te reforme morajo biti prodorne in jasne. Vse to odraža naše velike ambicije in tudi željo po konkretnem sodelovanju z Evropo. To je za nas strateškega pomena. Evropski uniji smo hvaležni za vso izkazano podporo. Ne bom se spuščal podrobnosti v zvezi s tem naprednim statusom. Rad bi povedal samo to, da pred začetkom kakršnih koli pogajanj oziroma pred zaključkom kakršnih koli pogajanj so za nas vedno potrebna, je za nas vedno potrebna podpora naprimer nevladnih organizacij. Moramo si zagotoviti, da pri naših ambicijah eh, sodelujejo vsi, vse zainteresirane strani, torej tudi nevladne organizacije. Dokument iz oktobra 2008 prinaša konkreten načrt, z jasnimi ukrepi. Tu imamo politično razsežnost, gospodarsko razsežnost in človeško razsežnost. Želimo zagotoviti usklejen razvoj vseh treh razsežnosti. Torej, zakaj smo prišli do tega naprednega statusa? Maroko je dosegel novo dinamičnost v odnosih, odnosih z Evropsko unijo. Zaradi tega potrebujemo bolj ambiciozen okvir za naše odnose. Z Evropsko unijo imamo že zelo zanimive izkušnje sodelovali smo pri operacijah za ohranjanje miru, podpisali smo pomembne dogovore, Open Sky, Galileo. Jasno je, da si želimo nove razsežnosti v naših odnosih. Za nami je leto dni, kaj smo storili v tem času. V političnem pogledu smo veliko napredovali. razpolagamo s pomembnim sodelovanjem z odborom za zmano politiko in varnost. Izpeljali smo pomembne sestanke, z našimi partnerji smo se pogovarjali o pomembnih vidikih, o Al-Kaidi, o terorističnih grožnjah. Imamo torej možnost, da izmenjujemo poglede kot partneri. Taka srečanja so zelo koristna za nas in za naše evropske partnerje. Vzpostavili smo tudi stike s trenutnim švedskim predsedstvom. Imeli smo tudi pomemben sestanek o najpomembnejših zadevah za našo državo. Potem smo vzpostavili tudi pomembna posvetovanja v okviru Združenih narodov. Imamo tesne stike s svetom Evrope. Ne bom se zaustavljal pri teh podrobnostih. Preden se lotim samih gospodarskih vidikov, bi poudaril to, da je po mojem mnenju zares zelo pomemben medparlamentarni dialog. Še pet minut, prosim. Želim namreč dati konkreten doprinos temu sestanku. Seveda obstajajo jasni interesi. Evropski parlament se je tudi že sestav z evropskimi veleposlaniki, tem, zato da bi razpravljal o tem naprednem statusu. V Maroku imajo naše politične, stra, politične stranke veliko pričakovanj. Ti novi odnosi z Evropsko unijo so namreč ustvarili velika pričakovanja v naši državi. Potem je treba tudi spomniti na zakonodajno konvergenco, ko govorimo o notranjem trgu. To je izredno pomembno. Evropskemu trgu se želimo še bolj približati. Pripravljeni smo izpeljati vse potrebne reforme, zato da bomo uspešni pri posameznih pogajanjih. Gre za liberalizacijo trgovine, na primer, ali pa za celo vrsto drugih vprašanj svobodo do izbira sedeža podjetij in tako dalje. Po našem mnenju je zares zelo pomembno to povezovanje Maroka z Evropsko unijo. Sami smo poskrbeli za to, da so vsi, vse zainteresirane strani pri nas ozaveščene za to, da konkretno sodelujejo v okviru tega naprednega statusa. Potem, kar zadeva druge vidike gospodarstva, bi spomnil še zlasti na pri, prilagajanje zakonodaje, ki zadeva na primer zaščito potrošnikov. in ustanovitev cent, študijskega centra za magrebske države. Kar zadeva usklajevanje z evropskimi standardi, beležimo močno voljo za sodelovanje. Maroko naj bi tudi sodeloval v okviru evropskih projektov. Zato se zauzema naša vlada in eh, to je povezano tudi z odnosi med Marokom in eh, Evropsko unijo. Mislim, da nimam več eh, veliko časa, ampak vseeno mi dovolite še nekaj besed o finančni podpori oziroma finančnem sodelovanju. Smo pripravljeni finančno sodelovati z Evropsko unijo in Maroko upa, da bo ta napredni eh, status, ta advanced status še prispeval k temu sodelovanju pred očmi moramo imeti to, kar smo že dosegli na področju finančnega sledovanja in istočasno moramo upoštevati absorpcijske zmogljivosti Maroka. V času razprave o mednarodnem programu 2000-2013 je Maroko povdaril, da je treba določiti prioritete. In sicer, da je te prioritete treba tudi eh, povezati z eh, člo človeškimi dimenzijami in pa človeškimi viri. Evropska unija bi po naše eh, morala delati skupaj z nami in nam pomagala realizirati te ambicije, ki jih imamo. Naša želja v zveži s socialno-gospodarskim razvojem so jasne. Moramo narediti vse, da bomo te želje uresničiti v okviru eh, evropske sosedske politike. Kot je Eneko Landbaru povedal prej, s evropskimi partnerji sodelujemo zato, da bi skupaj oblikovali nove instrumente, ki bi nadomestili obstoječe instrumente in obstoječe okvire in da bi ti novi instrumenti bili bolj ambiciozni. Tako da bi eh, si zagotovili tudi ustrezno pomoč. Tako smo oblikovali podlago za ambiciozno politiko v prihodne in mislim, da nas lahko pripelje do novih instrumentov v okviru evropske sosedske politike. In za zaključek, kakšna so naša pričakovanja v tem trenutku? Želimo izboljšati povezanost, želimo večjo povezanost z Evropsko unijo, želimo še več eh, podpore od Evropskega parlamenta, veliko pričakujemo tudi od španskega predsedstva, tako da bomo lahko sprejeli določene konkretne okvire. In skupni parlamentarni odbor je eden od ciljev, ki ga želimo doseči. Želimo ukrepiti dialog in pa politično posvetovanje, kako tudi usklajevanje, tako na ministerski ravni kot na drugih ravni. Ravno tako želimo sodelovati na ravni delovnih teles sveta. Potem želimo nadaljevati tudi se sestanki ad hoc delovne skupine o eh, tem naprednem statusu in prav tako želimo sodelovati na novih področjih, kot so eh, nevladne organizacije, kot so teritorijalne enote. Želeli bi namreč, da bi tudi nevladne organizacije lahko sodelovali v tem dialogu. Potem so pa tu še druge področja, kjer moramo narediti določen napredek. Prosti pretok ljudi je eno od teh vprašanj, to je dokaj občutljivo vprašanje, ampak na podlagi izkušenj vemo, da lahko uh, skupaj z Evropsko unijo veliko naredimo v zvezi s tem. Sedaj je začela veljati nova Lizbonska pogodba in Maroko je pripravljen preuči, preučiti vse instrumente, vse možnosti, ki jih Lizbonska pogodba ponuja, tako da bi imeli še boljše odnose z Evropsko unijo. Generali. Hvala, gospod generalni sekretar. Sedaj bo spregovoril direktor za raziskave na Instituto Complutense de Estudios Internacionales, profesor Ivan Martin. Prosim. Eh, eh. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, in najlepša hvala vsem skupaj za to, ker ste me povabili sem in mi s tem omogočili, da vam povem, kako jaz eh, gledam na ta vprašanja povezana z novim tako imenovanim advanced statusom. Upamo, da bomo tako pokazali možnosti tudi drugim državam na tem področju. Te lekcije, ki iz tega izhajajo, želim eh, usmeriti na tri področja. Najprej je tu analiza eh, diferencijacijskega procesa, drugič ekspertno mnenje o pomenu tega statusa in tretjič, kako se ta status eh, ujema z drugimi oblikami posebnih odnosov eh, znotraj sosedske politike. Preden se dotaknem same vsebine teh vprašanj, vam naj povem, da sem neodvisni opazovalec in moja edina obveznost je, da delam na eh, področju miru in stabilnosti da delam na tem področju med EU in sosedskimi državami. Ne bom govoril toliko o Maroku in privrženosti Maroka do novega statusa, o tem sta veliko povedala gospod Amrani in gospod Landbaru, ampak sam želim povedati nekaj besed o tem, kako se Evropa eh, pripravlja na odnose z eh, drugimi državami. Ta napredni status, advanced status, je oziroma naj bi bil posebna manifestacija načela diferencijacije. To načelo je bilo eh, sprejeto leta 2003. Takrat je bila sprejeta nova sosedska politika. In to načelo naj se uporablja eh, v okviru okviru primerjalne ocene. V naslednjih tednih mora iziti študija, to je študija, ki jo je v imenu Evropske komisije eh, izvedla naša institucija in več kot 360 eh, strokovnjakov se je odzvalo in sicer 70 odstotkov jih pravi, da ta diferencirani pristop predstavlja napredek v primerjavi s preteklimi pristopi. Zelo zanimivo pa je ugotoviti, kateri so kriteriji za ta eh, pristop, za Prvi kriterij je, oziroma prva stvar, ki jo želimo omeniti, je akcijski načrt za eh, sosedstvo. Potem najdemo za Maroko devet prioritetnih območij, 300 ukrepov in tako naprej. Stvar je precej zapletena. Ta akcijski načrt. Eh, je pripravljen tako, da je, videti, da je videti težko, kateri so bili osnovni kriteriji. Tudi drugi akcijski načrti so podobni. Če si pogledamo eh, poročilo o napredku, vidimo, da je bil dosežen velik napredek in da so sedaj eh, odnosi dosti bolj jasno opredeljeni poročila o napredku, seveda govorijo o napredku, to je ena stvar. Ampak slabost je v tem, da ta poročila niso pripravljena na podlagi standardnega formata in da niso pripravljena na enakih kriterijih, kar pomeni, da je skoraj nemogoče opraviti primerjalno analizo. Potem je tu še vprašanje spremljanja politik, ki se eh, vajajo in izvajajo v Evropski uniji. In skupaj se z našo fondacijo skušam ukvarjati s tem in skušamo eh, bolj natančno preučiti dogajanja znotraj eh, sosedske politike. Sporazumi o partnerstvu sicer dajejo neko podlago, ampak potem je treba videti, kaj je bilo narejeno v praksi. Leta 2008 je Evropska unija začela uh, ukrepe, da bi ukrepila svoje eh, odnose z Izraelom. Rečeno je bilo, da ni bilo napredka na področju človekovih pravic na okupiranih ozemljih. Evropska komisija je opravila svojo analizo, po drugi strani pa potekajo po eh, govori o eh, odnosih z Izraelom. Kar pa zadeva Maroko, pa eh, je izgleda bil dosežen konsens. Dosežen je bil napredek v Maroko, to se je Evropska unija morala odnositi odzvati, ampak nekaj dni potem, ko je bil dokument o novem statusu podpisan, je pa svet zunanjih ministrov začutil potrebo, da izda svojo izjavo, kjer je razložil posebne odnose eh, tudi z drugimi državami, Tunizijo in Jordanijo, naprimer. In eh, tako se je pokazalo, da je ta eh, napredni, ta advanced status razvodenen. razvodenen. Ka, to sem najprej ugotovil v svojo analizi. Druga stvar, kakšna je dodana vrednost oziroma kako napreden je ta napredni sta, status, kako daleč je to. E, prej sem vam razdelil svoj članek. Torej, kaj je novega v primerjavi z, z, z e, sporazumom o sosedstvu? Sporazum o sosedstvu je širši, konceptualno. In na tej podlagi lahko ocenjujemo, kakšen napredek smo naredili za novim sporazumom. Kakšen napredek je bil narejen v smislu vsega razen institucij. Ta slogan je bil izrečen takrat, ko je bil ta status, eh, status predstavljen v Bruslu. Lahko si pogledate tudi skupni dokument, to je najnovejši dokument, ki ga imamo in lahko vidite, da je politični dialog napredoval. Nekaj napredka je bilo doseženega tudi v e, smislu spoštovanja človekovih pravic, spoštovanja e, Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljih svoboščinah, ampak sam dokument, sam dokument o novem statusu pa določa tudi terminski načrt. Vendar pa ni preveč konkreten razen v eh, smislu političnega dialoga. Pos Kakšne so tri prioritete Maroka v odnosih z Evropsko unijo? Mislim, da če bi naredili Eh, raziskovanje javnega mnenja, bi ugotovili, da je to kmetijstvo, finančna pomoč in pa prosti pretok ljudi. Na teh področjih pa ni bilo narejenega nobenega napredka. Kar zadeva kmetijstvo, tu pogajanja potekajo že leta. Potem mobilnost, prosti pretok ljudi, vsak napredek tukaj pa je odvisen od tega, ali bo Maroko podpisal sporazum o vračanju. In če ga bo podpisal, kaj pa se bo zgodilo potem? Kaj bo quid pro quo? Kdaj bo potem Maroko dobil sporazum za lažje eh, izdajanje vizumov? Torej, tu je vprašanje bolj, kaj bo naredila Evropa, kot pa kaj bo naredil Maroko. Seveda, je eh, na, določen napredek bil narejen v smislu finančne pomoči, ampak potreba zagotoviti dodatna finančna sredstva v skladu z novim eh, statusom za obdobje 2004-2015. Se pravi, da je ta advanced status danes samo nalepka, pa tudi politični signal, signal, politični signal politične volje na obeh straneh, da se naredi več. Vendar pa ta eh, oznaka veliko ne pomeni vsebinsko. Če pa bi izvajali ta novi status v najbolj vidni obliki, recimo eh, organiziranje vrha, traja leto in pol do 4. marca 2010 bo leto in pol od zadnjega vrha. In to je seveda v nasprotju z vzhodnim eh, asociacijo Evropske unije. Tam, potek, tam vse hitreje poteka. In če primerjamo ta sporazum o naprednem eh, svetu in s tem, kar je rekel svet v svoje sporočilo o posebnih odnosih z Tunizijo ali eh, Jordanijo ali Izraelom ali eh, shodnom, eh, sedelovanjem na vzhodu, no, kakorkoli že v tem primeru, v, eh, v primeru naprednega statusa gre za bilateralni sporazum, ampak lahko bi rekli, da gre za novo obliko sosedskih odnosov, ki se oblikuje brez prave podlage. In zato moramo več narediti za politični dialog. Treba je tudi več narediti na področju proste trgovine, vključno se storitvami, kmetijskimi proizvodi in potem je treba podpisati tudi nove pogodbe s sosedskimi državami. In tako lahko pridem do svoje tretje točke, to je pa skladnost med vsemi temi pobudami. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak od zunaj to zgleda drugače. Tež, od zunaj je težko videti kakršnokoli skladnost. Ne pravim, da skladnosti ni, ampak ni nobenega političnega dokumenta, ki bi to skladnost določal, ki bi usklajeval sredstva in cilje v teh posebnih odnosih, ki jih imamo z eh, Marokom, Izraelom in tako naprej. Če zdaj primerjate te različne sporazume, če sem čisto eh, odkrit, je vse skupaj nekoliko zmedeno. Nekoliko zmedeno in eh, izgleda tudi kot, da bi prihajalo do diskriminacije med Eh, odnosom do južnih držav in vzhodnih držav. 650 milijonov evrov je bilo avtomatično mobiliziranih za vzhodne države. Eh, to sicer ni veliko za šest držav, ampak to je še vedno več kot nič, nič je pa številka za sporazum z Marokom. In potem eh, moramo vedeti, da z vzhodnimi državami ni eh, bil sklenjen noben tak sporazum, ki bi bil podoben eh, eh, sporazumu z Marokom. Potem je proces laž, olajšanega viznega sistema in pa odpiranje notranjega trga. To najdemo v sporazumih z vzhodnimi državami, naj najdemo pa tega v sporazumu z Marokom. Marokom. Potem je tu še eh, sporazum, ki omenja institucionalno krepitev in nič primerljivega spet ne najdemo v eh, sporazumu z Marokom. Za zaključek, gospod predsedujoči, samo še minuto in pol rabim, če mi dovolite. Mislim, da je sedaj nastopil pravi trenutek, da postavimo vprašanje, kako so to zmedo spraviti v red državljani tega popolnoma nič ne razumejo, celo strokovnjaki težko razumemo. Zelo, zelo veliko teh sporazumov je, eden na drugem so eh, znotraj sosedske politike. In mogoče bi lahko izkoristiti eh, vrh za Marokom eh, v marcu leta 2010 in bi eh, na tem vrhu kaj konkretno, pove, konkretno povedali, kaj vsebinsko povedali mislim pa, da bi to morali delati na bolj splošni podlagi. E, e, sosedska politika ne povezuje namreč napredka v določenih sektorjih in pa e, spodbud. Ni odnosa med spoštovanjem standardom na določenem področju in pa spodbudami, ki bi se za to lahko dale. In ta nagrada na koncu eh, vseh naporov je sicer ta posebni eh, napredni status, ampak trenutno ni nobene povezave s postajanjem med doseganjem standardov in pa, eh, in pa spodbudami. Tudi določene koncesije bi lahko enako uporabljali za vse sosedske države, potem bi pa lahko odnose modulirali. Začelali bi najprej z takim sporazumom, kot ga ima danes Alžirija. Ta ima to je minimalno, no, Libija ima še sporazum recimo na nižji ravni. Potem anything but institutions, to bi pa moral biti eh, pravi cilj. In vsa pogajanja bi morala tudi vključevati kmetijsko politiko in regionalne politiko. Everything but institutions je ravno to in na ta način bo mogoče imeti tudi sistem variabilne geografije. Tako bojo lahko države, kot so Tunizija, ki lahko več naredijo na gospodarski strani, ampak niso pa pripravljene še za eh, okrepljeni politični dialog o človekovih pravicah. Torej, take države lahko poglobijo svoje odnose na tistih področjih, kjer to lahko storijo. Ampak v vsakem primeru, in sedaj bom zaključil, je nujno, da to situacijo uredimo, da, da eh, v to situacijo spravimo nekaj reda. Hvala, profesor Martin. Več kolegov se je javilo k besedi. Naj vam sporočim, da je z nami prisotna delegacija mre Euromediteranske mreže za človekove pravice. Tu imamo maroške predstavnike nevladnih organizacij. Ob vhodu dobite tudi poročilo te mreže o človekovih pravicah v okviru približevanja Maroka Evropski uniji. Prosil je za besedo poslanec Higgins. Um, Gospod predsedojoči, eh, to je mogoče kazen zato, ker je človek tu edini bil na začetku. Nekaj vprašanj imam. Zelo všeč so mi bile predstavitve. A tri minute imam? Prav. Všeč so mi bile te predstavitve in zelo zanimivo je bilo slišati različne poglede. In sprašujem se, ali ljudje, ki se v to spuščajo, razen če ni to profitnega motiva, naj bo ta profit gospodarski, politični ali oboj ali pa če kaj drugega, skratka, sprašujem se, ali kateri od treh govornikov danes lahko pove besedo o tem, ali je to samo upravni dogovor ali pa so prisotne tudi politične implikacije. Politične implikacije bi pomenile, da Maroko naj tako rečem, poskuša vzpostaviti odnose, ki so pravzaprav vse razen članstva v EU. In to bi lahko seveda tudi odprlo eh, probleme ali pa priložnosti, odvisno od situacije. Drugič, ali to pomeni tudi model za druge države, kot eh, je Turčija? Turčija je kontroverzna država, lahko ali pa ne postane članica EU. V vsakem primeru je kontroverzna in to bi bila druga najboljša stvar nihče pa ni omenil imigracije, niti nasplošno. Ali o tem sploh niste govorili oziroma če ste, kakšne sklepe ste oblikovali? Četrto vprašanje, ali je maroška valuta eh, vezana na evro in če ni, kaj, ko to vpliva na gospodarske dogovore, ki so sprejeti in končno splošno vprašanje, ali je to model tudi za bodoče delovanje. Profesor Martin je rekel, da pravzaprav ni čisto prepričan, da je temu tako, ali pa gre tu za poseben odnos, e, edinstveni odnos, ki ga z drugimi državami ne bomo ponavljali. In... Najlepša hvala, poslanec Atkins. Besedo ima kolega Štraser, prosim. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Moram čestitati vsem tistim, ki nam danes pomagate doseči boljše okrepljene odnose z mediteranskimi državami. To je zelo pomembno, kajti v sredozemlju gre tudi za vprašanje evropske kredibilnosti in pa odgovornosti. Evropa je tista, ki mora najti eh, prave odnose in maroški vladi, Maroš, maroški administraciji se želim zahvaliti za njihove napore v tej smeri. Moje vprašanje je naslednje. To je vprašanje, ki ga postavljajo tudi evropejci. Vprašanje se nanaša na varnost. Kje pa smo s sporazumom o vračanju? Ta sporazum nujno potrebujemo za jamčenje varnosti evropskim državljanjem. Hvala poslanec Štraser. Besedo ima poslanka Ojuland. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sama se pridružujem tistim kolegom, ki so že. Eh, čestitali vsem za izboljšanje odnosov z eh, Marokom. Prvo vprašanje je namenjeno maroškim kolegom. Več me zanima, kako sodelujete se svetom Evropom. Zelo dobro je, da ste sedaj bližje eh, uporabi konvencije o človekovih pravicah in temeljnih soboščinah. Ampak mene zanima, kako je z drugimi konvencijami. Ali nameravate k njim pristopiti? Drugo vprašanje pa se nanaša na gospoda Lando Buroja oziroma je namenjeno gospodu Lando Buroju. Ali obstaja kakšna perspektiva za to, da bi med EU in Marokom prišlo tudi do sodelovanja na področju energije in varne oskrbe z energijo? Hvala poslanka Ojuland. Besedo ima kolegica Benarab. Euh, ma première question s'adresse à... Hvala lepa. Prvo vprašanje za gospoda Amranja. Zanima me, kako nameravate povezati eh, sodelovanje z Evropsko unijo in pa sodelovanje, ki ga imate z drugimi eh, partnerci Magreba. Eh, ali ne mislite, da bi prava integracija v Magreb, situacija trenutko ni taka, torej ali ne bi taka integracija omogočala pogajanja, ki bi bila bolj uravnotežena v okviru Unije za sredozemlje. Potem eh, vprašanje partnerstva med EU in Magrebom. Ali ne bi bilo bolje se pogajati z, Mag z Magrebom namesto eh, z vsako državo posebej? To vprašanje postavljam zato, da omenim tudi pisatelja Abdela Kubira Had Abdelija. Magre Prulier je njegovo delo. Najlepša hvala za vaš odgovor. Moje drugo vprašanje pa je namenjeno vsem. Ali imate namen najti rešitev za to, da bi rešili dramo mladih priseljencev iz južnega območja, ki velikokrat eh, umirajo na severni obali sredozemlja. Ali lahko razmišljamo o ambicioznem partnerstvu, saj vemo, da je na sredozemlju vedno več trupel. Kakšne rešitve si lahko predstavljate, da bi rešitve, ki bi jih lahko kmalo najdi? Potem ali ne bi predlogi UNDP-ja mogočali najti bolj humane poti? Grazie, onorevole eh, Binarab. Eh, per dare spazio a tutti. Hvala. Prosim vas, eh, da bodite sintetični v vaših intervencijah. Besedo ima kolega Anguratis. Hvala, gospod predsednik. Naj opozorim na to, da skupina GUE, ko je prišlo do razprave o tej pobudi, je prosila, da bi tu imeli tudi predstavnika vlade Sarawi. Danes ugotavljamo, da tu ni nobenega takega predstavnika. Naj vam povem, da nasprotujemo temu naprednemu statusu, ki ga je Evropska unija dodelila Maroku. Po našem mnenju obstajajo še velike problemi na področju človekovih pravic. To znotraj države in tudi v zunanih odnosih, v zunanih zadevah Maroka. To zadeva še zlasti Zahodno Saharo, kjer Maroko krši mednarodno pravo, ne izvaja določil OZN-a. Zanima me torej naslednje. Kaj namerava storiti Evropska komisija za to, da bo Maroko končno spoštoval človekove pravice in da ne bo več kršil človek, človekovih pravic v drugih državah? Potem katero stališče. Eh, ima komisija v zvezi s konflikti v Zahodni Sahari. Potem me zanima, ali ste se zanje s primerom gospe Samine Tuhatar. To je upornica Sarawi. Zanima me, ali si boste prizadevali za to, da bo Maroko vrnil tej ženski potni list, da se bo vrnila domov. Hvala. Besedo ima kolegica Romero Lopez. Prosim. Gracias, señor presidente. Yo agradezco también. Eh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama sem zadovoljna, ko vidim tukaj med nami gospoda Mranja, gospoda Landaburuja in gospoda Martina, ki so predstavili to temo, ki je zame kot španko zelo pomembna, zelo se zanimam za njo. Veseli me, da imamo tudi razpravo o tem, kakšna je dodana vrednost tega napredka. In vprašati se je treba, ali lahko ta napredni status pomeni tudi model, vzor za druge države. Seveda je treba uravnovesiti tudi druge sporazume o približevanju v okviru sosedske politike in mogoče to razširiti tudi na druge države, bolj na vzhodu. Preseči je treba težave, ki obstajajo. Evropska unija si je postavila prednostne naloge v zvezi s temi državami. In ti dogovori, ti sporazumi predstavljajo tkivo medsebojnih odnosov, ki so podlaga za nadaljne sodelovanje. Tu ne gre samo za trgovinske sporazume in za sporazume o prosti trgovini ampak je tu pomembna tudi človeška razsežnost, ne samo politična razsežnost. Akcijski načrt je skupni dokument. Temeljnim in človekovim pravicam je treba dati prednost in to je treba omenjati v dialogu skupaj z nevladnimi organizacijami. In ti dialogi lahko predstavljajo podlago za oblikovanje prednostnih nalog. Tudi z Libijo smo se pogajali o pridružitvenem sporazumu. Tam moramo šele videti, ali lahko pridemo do tega takega modela kot pri Maroku. Pogovarjamo pa se tudi s Tunizijo in Jordanijo. Zanimivo bi bilo videti, ali bodo tudi ti sporazumi dosegli tak napredek. Vendar pa je to šele prvi korak in nadaljevati moramo z našimi prizadevanji in ocenjevati, kakšno bo stanje po enem letu. Zanima me, ali je, bil predhodni, ali je bila predhodna ocena že narejena in ali so se pokazale kakšne večje težave, ki jih še doslej niste omenili, pa bi jih bilo vredno slišati, naprimer pri storitvah ali na drugih področjih, kjer bi lahko poslanci lahko prispevali. Najlepša hvala poslanka Romero Lopec, besedo ima kolegica Kil Ninsen. Najlepša hvala. Rada bi se povrnila k zadevi, o kateri smo pravkar slišali govoriti. Razprava o krepitvi odnosov med Evropsko unijo in Maroka mora biti povezana tudi z vprašanjem o človekovih pravicah in še zlasti z eh, Zahodno Saharo. Sarawi so žrtev velikih kršitev, stalno se aretirajo mirovniki, tega je vedno več v zadnjih mesecih. Zanima me, kaj lahko stori Evropska unija za to, da omogoči pravico sodločanja. Eh, naroda Sawali in kot je storila, kot je storil kolega, me zanima, kaj se dogaja z gospo Amino Tawada, ki je bila izgnana iz država 14. novembra, že tri tedne eh, vodi gledovno stavko mislim, da so zaradi vsega tega zelo pomembne vprašanja, ki zadevajo človekove pravice, še posebej v Zahodni Sahari. Hvala. Hvala poslanka Nilsen. Besedo ima kolega Šolc. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem se oglasil zato, ker bi želel zastaviti nekaj vprašanj, ki še niso dobila odgovora. Najprej vprašanje za ta odbor oziroma za komisijo. Kdaj bo ta sporazum postal del Evropske unije za sredozemlje? Zanima me, kakšna je strategija komisije za naslednjo stopnjo unije za sredozemlje? Kakšna pogajanja bodo potekala v prihodnje v zvezi s tem? No in kot drugo, kako obravnavate sedanje konflikte in težke odnose? med državami Južnega sredozemlja, naprimer Kraljevino, Maroko in, in Zahodno Saharo. Tukaj bi lahko Evropska unija igrala zelo pomembno vlogo pri reševanju tega spora in konflikta in na ta način bi res lahko prišli do unije za sredozemlje. Interventi. Hvala poslanec Šolc, besedo ima še kolega Flötre. Hvala, gospod predsednik v tem eh, osnutku naprednega statusa, eh, statusa med eh, Marokom in Evropsko unijo. Mm, gre gotovo za privilegij, vendar bi morali izpostaviti celo vrsto vprašanj, ki ne zadevajo toliko Maroko, temveč bolj mehanizme, ki jih želi razviti Evropska unija, zato da legitimira in da da vsebino temu napredku. Slišali smo razpravo v zvezi z odnosi med Evropsko unijo in Izraelom. Takrat je Evropska unija eh, se odločila, da ne bo dala svojega povoljnega mnenja. To je bila neka taka čudna rešitev. Torej, zanima me, eh, kaj pravzaprav predvideva ta napredni status. Treba je upoštevati vse, tudi, tudi vse izzive, ki zadevajo človekove pravice. Potem je pomembno tudi vprašanje udeležbe državljanov preko nevladnih organizacij. Evropsko komisijo bi vprašala, ali obstajajo neki predhodni kriteriji, ki bi lahko bili podobni kriterijem iz Kopenhavna, zato da bi sprožili napreden status. To obstaja. Ali bomo lahko jutri kar tako dali eh, tak status tudi Tuniziji, ki še naprej krši človekove pravice? potem eh, poročila o napredku komisije eh, odigravajo tudi pomembno vlogo v zvezi z Marokom. Pomislite na primer na pravosodje, na eh, prevlado mednarodnega prava, na status beguncev. Kako to sploh vpliva, katero težo ima vse to? Kot Evropski parlament bi morali kaj povedati na takih javnih predstavitvah? kako predhodni kriteriji in eh, načrt dela in mehanizem, ki nam bodo omogočili, da izvajamo in da nadziramo izvajanje tega načrta, spoštuje tudi demokratične vidike in vidike človekovih pravic. Mene ne zanima toliko Maroko, zanimajo me eh, zanesljivi, transparentni evropski mehanizmi, ki nam bodo omogočili kot evropskim parlamentarcem, da sodelujemo pri začenjanju, pri vsebini in eh, ocenjevanju takih eh, naprednih statusov. Sicer ne vem, prav, v čem pravzaprav napredujemo pri takem napredku. Hvala. Sedaj bi predal besedo poročevalcem. Prosim jih, da se držijo petih minut. Začeli bi torej od zadaj predajam besedo gospodu Martinu, potem pa gospodu Amranju in potem gospodu Landaboruju. Dobro, potem pa v telegrafskem stilu. Šest točk najprej priseljevanje. Dogovor o vračanju oziroma ponovnem sprejemu, no tega sporazuma Maroko ni pripravljen podpisati. Zdi se, da je slaba pogajalsko izhodišče, če bomo rekli, no najprej morate podpisati ta sporazum, potem bomo začeli s pogajanji. Ne, nekaj, nekaj je treba popustiti. Za južni Mediteran oziroma sredozemlje pa Evropska unija še ni pripravljena omogočiti olajšanega izdajanja vizuma, vizumo, kar pomeni, da gre za jasno razlikovanje med severom in jugom. Potem še politične posledice tega napredka ali naprednega statusa. Seveda, te politične posledice so povezane s tem, vendar pa bo treba nekaj časa, preden se bodo pokazale. Govorimo o strukturiranem odnosu sosedi. In izraz everything but institutions prihaja iz pogajanj s Turčijo. Predsednik Prodi je to omenjal, ko smo govorili o izgledih za pristop in kaj se bo zgodilo, če ne pride do pristopa ali bo prišlo do konvergence tako pri odnosih s Turčijo kot z drugimi državami, ki imajo posebne odnose z EU. Tretje vprašanje. Sporazum o naprednem statusu zajema nekaj konkretnih točk, ampak ni tako konkreten, ni tako specifičen, da bi bil lahko vzorec ali model za ostale države, naprimer za Izrael in druge. To je jasno, če si pogledamo ta dokument, kar pomeni, da gremo do v smeri različnih odnosov in tudi posledice bodo različne od države do države. In če ni eksplicitnega političnega procesa, ki je podlaga za to, bo prišlo do različnih modelov. Naslednje vprašanje. Unija arabskega Magreba Mislim, da je bilo s tem povezano vprašanje pravnega reda skupnosti, pa mislim, da niti ni bilo naslovljeno name, ampak vseeno je to res relevantno za parlament. Kaj Evropska unija dela v odnosih z, z Marokom, če izuzamemo odnose z Zahodno Saharo, ki je zamrznjen konflikt? Če si pogledamo odnose z Alžirijo, in njihov sporazum o pridružitvi, ta sporazum se vsako leto ponovno pregleduje. In zlasti to velja za področje priseljevanja. Še dve vprašanji. Gospa Romero je menila civilno družbo. To je res temeljnega pomena. Skupni dokument o naprednem statusu bi lahko bil koristen instrument, ki bi spodbujal oblikovanje tega tkiva, ki sem ga omenjal, torej za oblikovanje odnosov s civilno družbo in lokalnimi oblastmi. Želel bi le poudariti, da vsaj del tega naprednega statusa pomeni, da ni bilo nič konkretnega narejenega na ravni civilne družbe. In ta status quo se bo nadaljeval, nobenih posebnih odnosov ne bo in nič konkretnega ni bilo narejenega na ravni lokalnih skupnosti, kar pomeni, da tukaj še ni nobene dodane vrednosti. In še zadnje vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno, je povezano s tem, da je Maroko podpisal ta sporazum z načrtom. Aprila 2008 je ta država tudi prva podpisala sporazum, oziroma je neka druga država prva podpisala sporazum za sodelovanje z evropskimi agencijami. Kar pomeni, da Maroko ni prva država, ki ima tak napreden status, ampak je to Izrael. Govori pa se tudi, da potekajo specifična pogajanja s Tunizijo, posledica katerih bi bil prav tako napredni status z Evropsko unijo. No, mislim, da je treba najti ustrezen mehanizem za to, da se razlikuje med napredki doseženimi v različnih državah. Mislim, da bi bilo slabo, če bi Evropska unija kar takoj začela govoriti o naprednem statusu s Tunizijo, ne da bi prišlo do izpolnjevanja kebenhavenskih kriterijev. Hvala. Hvala, profesor Martin. Bili ste zelo jedrnati. Besedo ima generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve, gospod Amrani. Hvala lepa. Veliko vprašanj ste mi zastavili, tako da dovolite, da začnem z vprašanjem o napredku kot priložnosti za razvoj med severom in jugom. Ja, to je priložnost za Evropo. Obenem pa je to priložnost tudi za Maroko kot južno državo. Zelo nas zanima evolucija na tem trgu in imamo enake vrednote. Maroko je izražal to ambicijo že več let nazaj. Če imamo danes napredni status, pomeni, da smo veliko dosegli, kar zadeva skupne vrednote, politični dialog in izkušnje pri trgovanju z vami, pri investicijah in na drugih področjih. Z veseljem lahko danes rečem, da Maroko zdaj dobro ve, kako delujejo evropske institucije. To je ambicija, ki jo izraža tudi Evropska unija. In danes mislim, da je Evropa pokazala interes za to, da se spodbujajo nadaljni odnosi z južnimi sosedi. In danes lahko tudi rečemo, da Maroko in Magreb je prednostna naloga za Evropsko unijo glede na varnostne izzive, pa tudi kar zadeva stabilnost in mir v regiji. Kajti sredozemlje je vaša sosedska in je pomembna za vašo varnost. Pomembno je zagotoviti stabilnost in Maroko. In dobro je potem tudi za Evropsko unijo, da ima Maroko ta napredni status. Tudi za vaše podjetje je to pomembno. V tem obdobju gospodarske krize in globalizacije potrebujete več trga. In vaša podjetja so zdaj aktivna v Maroku na vseh področjih, na področju investicij, infrastrukture in To je priložnost za ustvarjanje dobička vaših podjetij. Rekli ste, ali smo model ali vzor. No, ne želimo biti samo model, ampak če bodo izkušnje tako pokazale, zakaj se ne bi to razširilo tudi na druge države okrog nas. Kasneje bom govoril o človekovih pravicah in demokraciji, ampak lahko rečemo, da je naš demokratični proces irreverzibilen. Gradimo močan demokratični sistem pri nas, saj si to želi civilna družba v Maroku in politične stranke. Tudi naš kran, kralj želi, da Maroko postavimo v 21. stoletje. Vsak dan si prizadevamo za globoke politične reforme, za to, da se spodbujajo demokratične vrednote. Zato sem danes tukaj, zato da Evropskemu parlamentu predstavljam naše izkušnje, ker verjamemo v te izkušnje. Potrebujemo več energije in o tem občutljivem vprašanju moramo še več govoriti. Človekove pravice so res zelo občutljivo vprašanje. Maroko si prizadeva ta vprašanja rešiti že nekaj let. Vsak maročan, ki, pri katerem naj bi prišlo do ponovnega vračanja, lahko pride do tega. Ampak problem je pri Zahodni Sahari. Do danes smo imeli 13 pogajalskih krogov med Marokom in Evropsko unijo o ponovnem vračanju in tega nismo nikoli povezovali z lajšanjem sistema izdajanjem vizumov. Želimo uravno, uravnoteženo rešitev, ki bo realistična in se jo bo dalo izvajati v praksi na operativnem nivoju in bo tudi politično sprejemljivo. V Maroku imamo tudi civilno družbo. Maroko danes ni samo tranzitna država, ampak je Maroko postal tudi država, ki je ciljna država podsaharskih migrantov. In naši organi si morajo prizadevati za to, da se določi izvor in poreklo teh ljudi. Maroko sam ne more podpirati oziroma nositi bremena podsaharskih migracij. Zato bomo imeli konferenco, na kateri naj bi oblikovali tri stebre boj proti nelegalni migraciji in mrežem, potem pa še druge povezane naloge. Na tem še vedno delamo. Obstaja močna politična volja, da bi sklenili sporazume o ponovnem vračanju. Nekaj težav je, ki pa jih želimo preseči. Težave se porajajo predvsem na področju dokazovanja porekla ljudi. Maroko se je zavezal reševanju tega problema in zaradi tega smo imeli že 13 krogov pogajanj in ta naloga ni lahka. Kar zadeva Magreb. No, eh, to je želja našega ljudstva, ampak Magreb, Magrebska unija je strateška potreba, da se soočimo z različnimi eh, izzivi varnosti, razvoja in tako naprej. Poleg tega je to tudi priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Ne bom rekel, da je odgovorna ta ali ona država, ne bom rekel, da so oni odgovorni za to, ker nismo več naredili v tej izgradni Magreba, ampak žal me, eh, mi je, da so meje med Marokom in Alžirijo zaprte že leta, da ni eh, Eh, jasne volje naših sosedov, da bi zgradili ta Magreb in to iz razlogov, ki jih poznate. Eh, danes sem prišel sem, da govorim o naprednem eh, statusu, ampak v zvezi z Magrebom naj povem dve besedi. To je nujnost. Magreb moramo zgraditi. Tudi za Evropo je zanimivo imeti kot sogovornika organizirano skupino, skupino, ki lahko v Evropi razpravlja o konkretnih vprašanjih varnosti, gospodarskega in socialnega razvoja in zato bi morali ta projekt ponovno spraviti na mizo. To ne bi smela biti država, to je tudi prioriteta naše vlade. In Maroko ne samo, da je odločen, ampak dela vse, da bi to sodelovanje med EU in Magrebom postalo konkretno. In v Eh, Arabi smo organizirali prvi sestanek med trojko EU in pa državami eh, arabskih eh, oziroma predstavniki arabskih držav. Ampak tu so se še vedno pokazale težave. Te težave ostajajo in zato je treba delati za to, da se ustvari potrebno zaupanje med magrebskimi državami. Ampak v vsakem primeru je Maroko odločen, da bo naredil svojo nalogo. Oui, j'arrive tout de suite. Ah. Takoj, takoj, takoj. In ese tema voy a hablar en español, si me permiten, porque es más importante. No, na to temo pa bom govoril v španščini, če dovolite. O tej temi sicer tukaj nisem hotel govoriti. Kaj ti danes naj bi bila tema pogovora napredni status? Ampak, ker me prosite, da govorimo o tem občutljivem vprašanju. Naj najprej rečem, da kar zadeva človekove pravice in demokratizacijo, Maroko nima kompleksov. Edina država v tej regiji smo, ki ima odbor za človekove pravice z Evropsko unijo, ki se veliko krat sestaja in obravnava številna vprašanja človekovih pravic. Glede Maroške Zahare. Pa tu ne gre za vprašanje človekovih pravic. Bojim se, da moram to reči. Ko je generalni sekretar in posebni odposlanec Združenih narodov poskusil oblikovati in sklicati drugi neformalni sestanek za konsolidacijo teh pogajanj na konstruktiven način je prišlo do eskalacije. Namen tega pa je bilo spodkopati pogajalski proces Manhasset, v katerega smo vsi vključeni. Tu gre za politična pogajanja, ki potekajo s ciljem politične rešitve v zvezi z Zahodno Saharo in Maroko se je zavezal v rešitvi tega vprašanja. Povabili ste me naj spregovorim tudi o tem. Sam sicer nisem želel, ampak če želite, bi nadaljeval. Sedem ljudi iz Maroka je šlo v Tinduf. In razlog za to potovanje niso bile družinske vezi, ampak so bili v ozadju politični razlogi. Kot rečeno, Maroko nima nobenih kompleksov, ni zakompleksan glede človekovih pravic. Tudi ministra niste spraševali, v zvezi s tem, če se prav spomnim, kaj so saharci počeli v Tindus. Torej, sprašujte tja, ne pa Maroka o Maroški Sahari. Hvala, gospod generalni sekretar. Vodi delegacije Evropske komisije v Kraljevini Maroko se priporočam, da bi bili čim bolj jedernati, čaka namreč pred dvorano egiptovski ministr za zvonjene zadeve. Hvala, gospod predsednik. Naj se odzovem na to, kar je dejala gospa Flötre. Ali obstajajo kriteriji za to, da sodimo demokratično stanje neke države, zato da lahko dobi napredni status? Ne. To niso kebenhavnski kriteriji, to ne obstaja, to je odlično vprašanje trenutno si stvari kar tako izmišljamo. Nimamo veljavnih kriterijev, da bi kar tako dajali ta status tudi drugim državam. Treba je pač presoditi posamezne primere. Potem, kaj lahko stori parlament za to, da nadzoruje evolucijo in pogajanja in napredek statusa? Naj nadaljuje z delom, ki ga je upravljal doslej. Obstajajo dokumenti, gospa poslanka, naprimer letno poročilo o sosedski politiki, poročilo o akcijskem načrtu v Maroku. Komisija stalno objavlja dokumente, jih pošilja tudi parlamentu. Parlament lahko eh, v, vsak, v vsakem trenutku prosi komisijo za podatke. Naslednji teden bomo imeli pomemben sestanek eh, pridružitvenega sveta z um, Marokom. Ugotovili bomo, kateri je obračun enega leta naprednega statusa. Mislim, da bi lahko to bilo tudi predmet posebne razprave s eh, poslanci eh, na bilateralni stran, ravni ali pa na drugi ravni. Mislim, da je komisija zelo transparentna v zvezi s tem. Sedaj morate vi sprijeti odločitve, pobude za to, da nas eh, pozovete, da odgovorimo na vaše vprašanje. Sam eh, vem, da eh, ko smo mladi, želimo razpolagati z veliko informacijami, zelo smo vedoželjni. Eh, to je nekaj dobrega. Mislite, da, obstaja, da je to nek model o naprednem statusu? Mislim, da ne. Torej, naši politiki imajo radi globalne konference, pogodbe in tako dalje. S predsednikom Prodijem smo eh, lansirali politiko sosedskih odnosov, zaključila so se pogajanja z novimi državami. Seveda je dobro imeti eh, neko minimalno število kriterijev, kot naprimer eh, demokratična načela vendar v tem primeru govorimo o posebni evoluciji Maroka in o želji te države, da bi imeli posebno politiko približevanja. Mislim, da to zaenkrat ni še model. To je politična izkušnja, ki nima pridružitvenega cilja. Gre samo za približevanje. Seveda lahko o tem razpravljamo, to je gotovo zelo zanimivo z političnega vidika, vendar ne moramo iskati posod doslednosti. Egipt ni Marok, Libija še toliko manj in tako dalje. V evromediteranski politiki danes imamo en nivo, ki ne deluje. E, šli smo potem na bilateralno pot e, s temi posameznimi državami. E, lahko Izrael eh, je bolj napreden v zvezi z določenimi vprašanji, vendar to me ne moti, to ne sme pa voditi v zamude z Marokom in drugimi državami. Potem Unija arabskega Magreba, to je gotovo zelo pomembna tema. Naj spomnim eh, poslance in poslanke, da je pred dvema letoma Evropska komisija predlagala resolucijo o tem in takratno predsedstvo tega ni hotela, ni hotelo postaviti na dnevni red te teme. ne more biti dvoma okrog tega, da komisija si prizadeva za eh, podporo pridruženim državam, ki se zauzemajo za Unijo Arabske Magreba. Potem, kar zadeva energetsko varnost, obstaja maroški razvojni načrt, ki pridobiva tudi pomoč iz Evropske unije. Tako kot se dogaja v Evropi, tudi tam se želi zmanjšati poraba, se želi spodbuditi področje obnovljivih virov energije, obenem se želi tudi razširiti paleta eh, dobavnih eh, virov energije. Obstaja torej eh, neko finančno eh, sodelovanje, s katerim želimo spremljati to energetsko politiko, želimo ustvarjati mm, močnejše mreže, kar zadeva dobavo energije iz eh, Južne Afrike, ki gre skozi Maroko in potem v Evropo trenutno se razpravlja o teh mrežah, potem ste govorili o človekovih pravicah. To je zelo pomembno. Postavili ste vprašanje Evropski komisiji. To vprašanje je postavil poslanec Hangurakis. V Maroku je stališče Evropske unije in Evropske komisije to, da zahteva od pristojnih maroških oblasti, da spoštujejo človekove pravice. Tam imamo veleposlanike držav Evropske unije in predstavnike Evropske unije, ki se redno eh, sestajajo v zvezi s temi temami. Na podlagi pridobljenih informacij prosimo za pojasnila pristojne organe. Financiramo tudi nevladne organizacije z evropskim proračunom. To so nevladne organizacije, ki se borijo za človekove pravice. Borijo se za participativno demokracijo. Danes so tu z nami tudi predstavniki teh nevladnih organizacij. vendar naj povem, da smo tam kot opazovalci tudi za človekove pravice. Sami veste, da se mi zelo angažiramo za človekove pravice kot Evropska komisija. Ta tema je zelo pomembna v okviru Evropske zunanje politike. Maroška vlada se tega zaveda oni nam pravijo, da eh, včasih preveč ustrajamo na stvareh, ki so že eh, dosežene. V zvezi s Zahodno Saharo smo vedno dejali, da podpiramo prizadevanja OZE na generalnega sekretarja in poslednega odposlanika generalnega sekretarja za mirovni proces, zato da bo prišlo čimprej do rešitve. V Bruslju sem eh, sprejel tudi predstavnike Zahodne Sahare, imamo stalne stike z maroškimi organi. Rešitev mora biti političnega značaja in spogajena v okviru OZN. Potem veste, da imajo določene države članice drugačno linijo. Za komisijo pa so stvari take. Hvala, gospod Landaburu. Sedaj bomo zaključili spregovoril bo še gospod Panceri, predsednik delegacije za odnose z državami Magreba in Unijo Arabskega Magreba. Glede na to, da nas čaka egiptovski minister, bom skušal biti kratek. Zahvaljujem se odboru za zunanje zadeve in predsedniku za dodeljeno priložnost. Danes smo že z vsemi poročevalci veliko razpravljali o skupnem dokumentu naj izpostavim poseben vidik tega dokumenta. Gre za to, da končno omogočamo vzpostavitev mešanega parlamentarnega odbora in to bi omogočilo, da bi v tistem odboru govorili iskreno, tudi v zvezi z vsemi temami, ki so prišle na dan danes. Seveda bomo še razpravljali o tem naprednem statusu. Maroko je zmeren akter v okviru Magreba. Kaže na to, da prizadevanja v okviru zunanje politike Evropske unije so lahko tudi hvaležna, če govorimo o sodelovanju z Evropsko unijo. Obenem omogoča tudi veliko novega eh, prostora v okviru trgovine. Potem pa še zadnja dva vidika, ki sta bila izpostavljena. Generalni sekretar Amrani je govoril o tem, da je kraljevina Maroka vzpostavila tesen mehanizem sodelovanja z Evropsko unijo v okviru Združenih narodov. Naj povzamem tudi besede predstavnika komisije v zvezi z angažmajem na tem področju. Vprašanje človekovih pravic, vprašanje osebnih pravic je za nas izredno pomembno, še zlasti od danes naprej, ko začenja veljati Lizbonska pogodba. Mislim, da bi morali v okviru tega statusa obravnavati tudi to na ustrezen način. Lahko predvidimo tudi politike spremljanja in eh, spremljamo potem samo evolucijo Imeli naj bi torej specifično poglavje, to je naša zahteva, potem pa moramo povezati civilno družbo med sabo in eh, z pristojnimi organi. Gre za proces usklajevanja in sodelovanja, to lahko vodi v večjo socialno, gospodarsko integracijo in tudi demokratično integracijo držav. Zaradi tega je dobro, da delamo v tej smeri upam, da bodo k temu prispevali vsi poslanci, ki bodo sedeli v tem mešanem odboru, zato da bo prišlo do teh ciljev čim prej. Gospod Martin je govoril o določenih eh, protislovih v zvezi z napredkom, eh, ki se navezuje na posamezne statu, statuse. Mislim, da moramo konkretno delovati, da bomo uspešni. Hvala, hvala gospodom poročevalcem, hvala predsedniku delegacije za odnose z državami Magreba. Lahko preidemo k naslednjem točki na dnevnem redu. Dve minuti eh, premora, zato da zasedamo mesta. Hvala. Colleghi, per favore, si prendete posto. Colleghi, prosim, zasedite svoja mesta, da bomo začeli, pa čeprav z zamudo, izmenjavo mnen z egiptovskim ministrom za zunanje zadeve Ahmedom Abulom Gejtom. Glede na to, da danes še nismo sprijeli dnevnega reda, bi vam dejal, da izmenjavo mnen z Marjetje Šake o obisku ad hoc delegacije na Kosovo 13. do 16. novembra ne bo mogla potekati danes, ker smo pač presegli čas, ki smo ga imeli na voljo za prejšnji del. Moramo pa kolega me popravlja. Torej, moramo dodeliti dovolj eh, časa uh, jutri izmenjavi mnen z visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve. Naj sedaj izrečem dobrodošlico egiptovskemu ministru. naj eh, izrečem dobrodošljico tudi delegaciji za odnose z državami Mašreka. Mislim, da ste na zadnjič obiskali pred dvema letoma tu v parlamentu. To ni niti tako simbolično. To priča o tem, da vsi skupaj pripisujemo veliko pomena vlogi vaše države v okviru problemov na Bližnjem vzhodu. Vi natančno spremljate to, kar se dogaja v tisti regiji in zaradi tega smo se odločili, da bomo ponovno vzpostavili delovno skupino o Bližnjem vzhodu, ki mu predseduje nekdani predsednik Evropskemu parlamentu Hans Gerard Petering. Gospod minister, velikim pri, z veliko nestrpnostjo pričakujemo vaše besede v zvezi eh, z mirovnim eh, angažmajem, ki ga vodite. Palestinski predsednik eh, Mahmud Abbas se je spretno pogajal v tej zapleteni fazi odnosov odločil se je, da ne bo ponovno kandidiral na naslednjih volitvah, niti ne vemo, kdaj bo prišlo do teh volitev. Spodbudna je napoved moratorija o izraelskih, o izraelskem naseljevanju vendar iz tega je izključeno ob, eh, vzhodno območje Jeruzalema. Rešitev, ki bi predvidevala dve suvereni državi, je vedno bolj nujna in to odigrava težo tudi v okviru našega euromediteranskega partnerstva. potem vaša država so predseduje Uniji za sredozemlje in to je dodaten razlog, gospod minister, da vas prosimo, da komentirate tudi multilateralne odnose v Bližnjem vzhodu. Sedaj bi vam takoj predal besedo. Na voljo imate neomejen čas, vendar upam, da bo lahko prišlo tudi do razprave, v kateri se boste odzivali na vprašanje naših kolegov. Prosim, gospod minister. You, hvala lepa, hvala lepa, gospod predsednik. To je zame res krasna priložnost, da lahko, sem lahko v 12 mesecih dvakrat prišel in da govorim pred tem spoštovanim odborom in da lahko povem, kako moja država namerava krepiti odnose z Evropskim parlamentom. To je tudi znak za to. S tem pa moram reči, da prihajam iz regije, za katero ne bi sicer rekel, da je regija težav, da je to regija, kjer ima veliko problemov. Ne, ampak da je to regija, ki se skuša s temi težavami soočiti in jih premagati. Kot ste čisto pravilno podarili, problemi na Bližnem shodu, spor med Izraelci in eh, palestinci, eh, spor med Arabci in Izraelci predstavlja eno od težav, ki mučijo našo regijo. Potem so pa tu še težave z državami, kot je Sudan. Tam je tudi situacija zelo problematična, eh, obdobje je zelo občutljivo. Potem je afriški rok z vsemi težavami, ki so tam, potem je tam ja, Somalija, potem piratstvo, eh, nevarnost kaosa v celi regiji. Unijo za, za sredozemlje imamo. Začeta je bila v Parizu julija leta 2008, potem so pa stvari se ustavile in stagnirajo do sedaj. Čeprav potekajo sektorski ministerski sestanki, še vedno pa nimamo sekretarjata sekretarjata, ki bi nekako aktiviral izvedbo tega, o čemer smo se dogovorili. Torej, moja regija je regija, ki je zelo pomembna za stabilnost sveta. 60 odstotkov energije, svetovne energije je v tem delu zaliva in na arabskem polotoku. imamo še druge probleme v, v zalivu in sicer gre za vedno večje napetosti, ki se pojavljajo med Iranom in Zahodom. Pa niti ne bi rekel zahodnimi državami, rekel BP5, se pravi stalnimi članicami varnostnega sveta, eh, katerim lahko prištejemo še Nemčijo. Skratka, imamo regijo, ki si zasluži veliko pozornost. To je regija, ki si zelo želi razviti povezave z preostalim delom sveta. Je pa v tem tudi omejena ravno zaradi teh vseobsegajočih problemov, ki jih poznajo tudi ljudje te države. Odgovarjal bom na vsa vprašanja, ki mi jih boste postavljali, ne glede na to, ali se bodo ta vprašanja nanašala na eh, palestinski dialog, ali se bodo nanašala na pogajanja med Izraelci in palestinci, eh, ali se bodo nanašala na Sudan ali pa na eh, Zvezo za sredozemlje. Eh, sem vam na razpolago za vsakašno vprašanja, ki jih želite pozdraviti. Hvala lepa, gospod minister kolega Marisa Matijas, ki predstavlja dele, delegacijo in govori v imenu Mari, eh, kolega Davida. Najlepša hvala. Lizbonska eh, pogodba danes začenja veljati. Jasno je, da sem vam zelo hvaležna, gospod minister, za to, kar ste rekli. Hvaležna sem vam za vaš uvod. In tudi v tem svojem kratkem uvodu ste zelo jasno povedali, da potrebujemo natančno, poglobljeno eh, analizo socialnih in gospodarskih izzivov, s katerimi se ta regija srečuje. Ti izzivi so zelo veliki odnosi med Evropskim parlamentom in pa egiptovskimi organi, eh, ki jih želim eh, omeniti, so, po, so pomembni. Eh, predstavniki egiptovske oblasti so veliko krat obiskali Evropski parlament in obiski so potekali tudi v eh, drugi smeri. Eh, sestanki so bili v Kajru in v Aleksandriji. In eh, zato lahko tudi povem, da je poročilo teh obiskov na razpolago. Kmalo se bomo spet srečali. Mislim, da ni pravi trenutek, da se sedaj eh, spuščam v podrobnosti, da javno govorim o podrobnostih vseh načrtov, ki jih imamo v zvezi s kontakti z egiptovskimi oblastmi. Ampak moramo ta čas, ki ga imamo na razpolago, izkoristiti za to, da boste lahko postavljali vprašanja gospodu ministru. Eh, kajti dialog eh, je pomemben o vseh teh zelo zanimivih vprašanjih. E, eh, Hvala lepa. Sedaj pa začnimo z razpravo. Gospod Sala Franka. Dve minuti imate. Bienvenido, senor ministro. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Dobrodošli, gospod minister. Naj vam rečem, da smo zelo veseli, da ste tukaj in veseli smo, da ste z nami pripravljeni izmenjavati mnenja. Eh, predstavnica delegacije Maš, kaj je že povedala, da imamo veliko krat eh, stike, gospod Pöterin, ki je obiskal regijo v začetku prejšnjega leta in ta regija je tudi zelo pomemben komercialni eh, partner. Eh, Evropska unija pa za Združenimi državami Amerike predstavlja največjega investitorja. Vas obisk je zelo pomemben in zato imam za vas vprašanje, gospod minister. Kako pa gledate na obljube oziroma obveze nove ameriške administracije. Eh, kako vidite njihov odnos do eh, vaše regije oziroma do vaše države? Kako eh, si predstavljate rešitev za konflikt na Bližnjem vzhodu in kaj mislite, kakšne so uvire za ponovni začetek pogajanj? In v tej zvezi, gospod predsedujoči, mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi lahko slišali tudi, kakšne eh, so eh, perspektive, da se tudi Palestina ponovno vključi po zadnjih težavah. In zadnje vprašanje, gospod eh, minister, kako pa gospodarska kriza vpliva na vaše gospodarstvo, kajti vaše gospodarstvo je sedaj v obdobju tranzicije in kako Eh, zgledajo stvari v zvezi z mednarodnim kazenskim sodiščem. Hvala poslanec Salafranka, tudi zaradi tega, ker ste upoštevali čas, ki sem vam ga dal na voljo. Poslanec Olbios. Eh, Gospod minister, eh, omenili ste Unijo za sredozemlje in pri tem ste omenili tudi, da je prišlo do stagnacije v zvezi z implementacijo tega, kar je bilo dogovorjeno. Veliko nas, ki sedimo v tem parlamentu, nas je zaskrbljeno zaradi trenutnega stanja v zvezi s tem. Naš otis, naš občutek je, da je ideja Unije za sredozemlje, ki jo je, ja, te, nam se je zdelo, da e, ta ideja predstavlja bolj pragmatični pristop in da bodo tudi potem povezave med Evropsko unijo in vašo regijo lažje. Predsednik Sarkozy je stal za to idejo, vendar pa se trenutno zdi, da da je sedaj vse v veliki meri podrejeno sporom med Izraelom in Palestino, eh, bolj kot pa eh, barcelonskemu eh, procesu. Barcelonski proces, ki je bil mogoče bolj prilagojen za reševanje težav. Sestanki v Istanbulu so se nehali, nekaj ministerskih sestankov je bilo vmes ampak eh, težave so bile s sklicevanjem s tem sestankov. Izgleda, da potrebujemo nov impuls, da potrebujemo določena pojasnila. In gospod minister, mogoče bi nam vi lahko povedali, kako vi vidite to situacijo. Zlasti, kako vidite ta glavni problem, se pravi eh, odnos med eh, razvojem Unije za sredozemlje in pa Eh, razvojem konflikta na Bližnem vzhodu. Ali naj se proces ostavi, dokler ne bo konflikt na Bližnem vzhodu rešen, ali pa ne bi bilo mogoče reči, da bi eh, bila Unija najboljši prispevek za reševanje eh, problema na Bližnem vzhodu, da bo Unija tista, ki bo pomagala. Hvala poslanec Objols. Besedo ima kolegica Nejc. Dve minuti. Gospod predsednik, gospod veliposlani, gospod minister, dober večer vsem. Skušala bom biti kratka. Rada bi spregovorila o palestinski krizi in o tem, da na eni strani imamo palestinsko oblast, na zahodni obali Jordanije, potem pa Hamas v Gazi. Vemo, da Egipt dela to, kar je v njegovih močeh, zato da prispeva k spravi. To je vaš namen. Nam lahko poveste, ali vidite kakšno možnost rešitve? ali pa menite, da dva palestinska tabora, če lahko rečem tako, bodo še okrepila svoja stališča in da bodo nemogočila vsakršen napredek v okviru konflikta med palestinci in eh, izraelčani. Lahko smo tudi bolj cinični in se vprašamo, čemu pravzaprav koristi to, da OLP, palestinska oblast na eni strani in Hamas se ne eh, moreta dogovoriti, se ne med sebojno razumeta. Najlepša hvala. Hvala poslanka Nejc. Besedo ima kolega Puerta. Dve minuti, prosim. Puerta. Eh, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pišem se Puertaš. Zahvaljujem se ministru za zunanje zadeve Egipta za govor in za njegovo prisotnost tu. Torej, pred nedavnim je prišlo do referenduma v Švici o gradni minaretov. Kako v Egiptu gledate na to? Vaša skupnost koptov v Egiptu je zaradi tega zaskrbljena. Drugo vprašanje. Izraelsko-palestinski spor. Pogajanja so zaenkrat zablokirana. Evropska unija nima nobene pobude za to, da bi se povrnili k pogajanjem. Egipt je privilegiran partner Evropske unije. Sedaj, katero je moje vprašanje? si je Egipt prizadeval za to, da bi prišli do politične rešitve na podlagi jasnih principov. Kaj je storil Egipt v odnosih z Evropsko unijo za to, da bi lahko Evropska unija odigrala jasnejšo vlogo, da bi prišlo do rešitve za ta problem? Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima kolega Petering. Dve minuti, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veseli me, da je danes ponovno z nami ministr za zunanje zadeve Egipta. Cenimo to, kar dela Egipt v okviru mirovnega procesa za bližnji vzhod. To je poskus, ki doslej še ni imel velikega uspeha, vendar ste dokazali, da Želite biti konkretni in to vam priznavamo. Pripomba v zvezi z Izraelom in Palestino. V Evropi ne moremo sprejeti, da bi postavili pod vprašaj varnost Izraela. Če predsednik eh, te regije, iranski predsednik, naprimer, eh, zanika holokaust, ali pa postavi pod vprašaj obstoj izraelske države, se temu močno upiramo. Naj dodam, da je tudi nespremljivo, da Izrael še naprej širi svoja naselja proti Palestini in da združeni narodi ne ukrepajo. Nikoli ne bomo imeli tam miru, če bo imel samo Izrael državo z jasnimi in varnimi mejami. Mislim, da bi morali palestinski državi tudi omogočiti enako dostojanstvo, enake možnosti. Mislite, da ni napočil trenutek, da se lotimo tudi teh stvari, zato da bi lahko Palestina postala neodvisna država? Uh, Hvala, gospod Petering. Besedo ima kolegica Munic. Dve minuti, prosim. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod minister, da ste danes tu z nami. Pridružujem se vsem eh, skrbem, ki so jih izrazili kolegi. v, še zlasti v zvezi z um, vidiki, ki so povezani s sredozemljem. Torej, prišlo je do tega, da ste izrazili, izrazili željo, da bi okrepili vaše izmenjave z Evropsko unijo na najrazličnejših področjih, na kulturnem in drugih področjih. Zanima me, ali je kakšna možnost, da bi dodelili tudi Egiptu napredni status v pogajanjih z Evropsko unijo. Torej, katere so perspektive za Egipt? Hvala poslanka Monic. Besedo ima kolegica Vajgol dve minuti. Besedo ima kolega Vajgol dve minuti. Grazie, prezidente. Eh, spoštovani gospod minister, eh, neenotnost palestincev nas seveda skrbi in eh, zaposluje in verjetno imate vi več kot kdorkoli drugi možnost delati na rešitvi tega problema. Ampak včasih se zdi, da je ta neenotnost pravzaprav eh, na nek način dobrodošla zavesa za politiko, ki jo v odnosu na palestinsko eh, stran vodi izraelska politika in to je iz politika izvršenih dejstev. Zanima me, gospod minister, kakšno vlogo pripisujete Evropski uniji, tudi našemu parlamentu, oboroženem z Lizbonsko pogodbo in širšimi pooblastili v bodočem mirovnem procesu? In zanima me tudi, o čem se v tem trenutku pogovarjata Egipt in Izrael, ko gre za mirovni proces? Hvala, poslanec Weigl. Besedo ima kolega Kejlam, dve minuti. Gospod minister, naj eh, pohvalim vlogo Egipta kot dejavnika stabilnosti v sredozemskem območju. Ravno tako želim pozdraviti tudi voljo e-, egiptovške diplomacije, eh, doseganju dolgoročnih ciljev, pri tem, ko poskuša posredovati v konfliktu med Izraelci in Palestinci. Situacija v Gazi nas vse skrbi. Skrbi nas eh, izolacija od o, eh, okolja. In Izrael ima eno točko na meji z Gazi. Eh, ta, je še, ta točka je še vedno zaprta in to nekaj let. Popravite me, če se motim. Kako bi lahko Egipt prispeval k temu, da bi se v Gazi izboljšala humanitarna situacija in da bi se umilila njegova izolacija od preostalega dela sveta. Hvala poslanec Kelam. Besedo ima kolega Ravček. Dve minuti. You, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod minister, imamo vprašanje o Afganistanu. Ameriški predsednik bo kmalo najavil povečanje števila ameriških eh, vojakov. Naši britanski kolegi so že najavili, da bodo poslali še 500 vojakov. Kako vi gledate na to regijo, se pravi eh, Afganistan, Pakistan, po vašem mnenju, kakšna naj bi bila naša strategija? Ali bo povečanje eh, števila vojakov rešilo problem? Ali imamo Eh, zadostno srednjeročno strategijo ali imamo izstopno strategijo, kakšni bi morali biti naši cilji. Skratka, kako vi ocenjujete to situacijo? Hvala. Hvala poslanec Rovček. Besedo ima kolegica Barvanova, dve minuti. Eh. Hvala, gospod predsedujoči. Dobrodošli, gospod minister. Dovolite, da zastavim dve vprašanji. Glede na to, da ste eden ključnih igralcev in tudi vprašanje je povezano z enem ključnih igracov in sicer z Iranom. Menda naj bi cele ladje tovora, orožja pošiljali Hezbolahu, ampak govori se, da so to napačna poročila. Zanima me vaše mnenje. Drugo vprašanje pa je povezano z nedavno objavo iranskih uradnikov o njihovih jedrskih načrtih doslej in v prihodnje. Kaj menite o tem? Grazie, onorevole, la parola. Hvala, kolegica. Besedo ima kolega Gualtieri, dve minuti. Grazie, signor ministro. Hvala. Gospod minister, vi ste v svoji intervenciji govorili tudi o afriškem rogu, o Somaliji kjer obstaja velik angažma Evropske unije z misijo Atalanta. Evropski parlament je dal svojo podporo tem prizadevanjem. Izpostavil tudi potrebo, da se spopademo s samimi razlogi razbojništva na morju. Zanima me, kaj menite o napredku procesa iz Džibutija in katero vlogo lahko odigra Evropska unija ob Afriški uniji, ne samo od podpiranju prehodne vlade, temveč tudi kar zadeva regionalni pristop za obvladovanje somalijske krize. Hvala poslanec Gualtieri, besedo ima še kolega Takola, dve minuti. Kedoksija. UEJT-ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ministra bi želel vprašati naslednje. Egipt igra zelo pomembno vlogo pri mirovnih pogajanjih na Bližnjem vzhodu. Kar nekaj predstavitev in zaslišanj smo imeli v Evropskem parlamentu na to temo. In srečal sem se z enim teh akterjev, z očetom enega akterja. Zanima pa me, kaj je Egipt naredil za to, da bi se ta izraelski vojak izpustil iz zapora. Zanima me, kako vi vidite, da bi lahko Egipt vodil ta proces. Egipt bi bil namreč lahko za vzor. Tako, Hvala, poslanec Takola. Besedo ima ponovno gospod minister, ki bo lahko odgovarjal na celo vrsto vprašanj. Z velikim zanimanjem vam bomo prisluhnili, prosim. You, but, uh, the... Hvala, gospod predsedujoči. Ali bom moral odgovoriti na prav vsa vprašanja? Kajti, če ja, potem bomo verjetno tukaj vse do polnoči, če se strinjate s tem. Odgovoril bom najprej na prvo vprašanje. Kakšno je naše mnenje v zvezi z novo ameriško administracijo, ko gre za začetek pogajanj? No, v zvezi s tem bi rekel, da ameriška administracija kaže dobro voljo, da nekaj naredi. Že prvi dan imenovanja predsednika ZDA se je to pokazalo, ko je šel v Belo hišo. Naslednji dan je imenoval senatorja Georgea Mitchella kot posebnega predstavnika. In senator je vedno znova prihajal. Ampak, kot mi vidimo stvari, se je ta administracija osredotočala predvsem na to, da je poskušila, poskusila sprožiti proces s tem, da bi dosegla dogovor med Ameriko in Izraelom. Pozivale je Izrael naj uvede moratorij na nekatere aktivnosti, vključno na tiste v vzhodnem Jeruzalemu, v zamenjavo za tega. Zato pa naj bi arabske države, ki še niso imele odnosov z Izraelom, začele z vzpostavljanjem povezav z Izraelom. Egiptovsko stališče je bilo, da če je to vaša želja za tovrsten pristop z tega kota, izvolite, vam bomo pri tem pomagali. Ampak e-, egiptovsko stališče je bilo vedno naslednje. Osredotočimo se na končni rezultat. Poglejmo si, kako bodo ZDA, Evropska unija, Ruska federacija in Združeni narodi, torej kvartet, uspeli razumeti te naselbine in kakšni bodo končni rezultati. Mi se želimo najprej osredotočiti na meje palestinske države. Če se ljudje strinjajo z ustanovitvijo palestinske države, bi se morali najprej unaprej dogovoriti o tem, kakšne so meje te države. V zadnjih nekaj mesecih so potekale razprave o Izraelu ki naj bi opustil nadzor teritorijev, ki so, bile, ki so bila okupirana leta 1967 in ti teritoriji bi morali biti v enaki velikosti kot ozemlja, ki so bila okupirana junija 1967, kar pomeni, da bi palestinci izgubili 6260 kvadratnih kilometrov ozemlja in če tako bi Izrael omogočil nadzor nad enakim deležem ozemlja. Če je tako, potem vse, kar je znotraj meja na izraelski strani izraelsko, Na palestinski strani pa je palestinsko. To bi bil najlažji pristop k temu vprašanju. Danes pa imamo pred seboj izjavo premijeja Izraela, ki pravi, da je Izrael pripravljen izvesti moratori na Zahodnem bregu. In žal jo je imenoval Judeja in Samarija. Ampak, če je tako, potem ne priznavate, da so to palestinska ozemlja in to je nevaren pristop. Reči morate, bomo, nehali bomo graditi naselbine na Zahodnem bregu, se bodo to ozemlja, ki se bodo vrnila palestincem. Kajti, če boste še vseeno prisotni v Judeji in Samariji, kako boste dali palestincev? palestincem tako imenovane njihove teritorije. Pa še nekaj smo opazili. Izraelski premijer je rekel, Jeruzalem je suvereno glavno mesto, prestolnica Izraela in Izrael je priključil vzhodni Jeruzalem leta 67 in o tem se ne bomo pogajali. Če palestinci sprejmejo to pogajalsko izhodišče, potem bi sami sebi škodovali. Kajti Jeruzalem je mešano območje in tega ne, moremo, ne more sprejeti noben arabski voditelj in zanima me, zakaj je moral premije to sploh reči. Kar pomeni, da smo zdaj v mirovanju. Zašli smo v slepo ulico in mirovnega procesa ni več. Ni več prizadevan za mir in prihaja do stagniranja. Vprašali se boste, ampak kakšen je potem izhod? jaz kot zunani minister Egipta pravim, da je pot iz te situacije naslednja. Ena možnost je, da bi glavne sile Evropska unija, ZDA, Rusija se odločile, da parametri za naselbine, da bodo leti navedeni v posebni izjavi ki jo bo podal kvartet in jo bo odobril tudi Varnostni svet Združenih narodov. Ne gre za usiljeno rešitev, ne govorimo o tem, ne, ljudje govorijo o tem, da se moramo strinjati o tem, da se določijo parametri za naselbine, da se dogovorimo, da bo palestinska država vzpostavljena in ustanovljena in da bo imela ta palestinska država skupno ozemlje, ki ne bo razdeljeno v kantone. Izraelci naj ne bi imeli avtocest kar povsod. In to nedeljeno ozemlje je enako veliko kot ozemlje, ki je bilo okupirano leta 67. In ta država bo lahko potem živela v miru in stabilnosti z Izraelom. Treba je sprejeti ustrezne dogovore, zato da se zagotovi varnost pred Izraelom in da tudi iz Palestine ne bo prihajala nobena grožnja Izraelu. Če bi dosegli ta dogovor o parametrih za naselbine, bi tako Izraelcem kot Palestincem rekli, dobro, pridite in se pogajajte o teh parametrih, ki jih mi določamo za vas. Očitno se sami med seboj ne uspete dogovoriti. To bi bil moj predlog. Mislim, da je bilo omenjeno v povezavi z naselbinami in gradnjo na tem ozemlju, da bi morali iti na Generalno skupščino Združenih narodov zato, da bi se ponovno oživila mirovna prizadevanja. Ampak žal, Libija, ki je članica Varnostnega sveta do konca tega decembra v varnostnem svetu v zadnjih desetih dneh deluje tako, da poskuša uvesti osnutek resolucije pred varnostnim svetom, ki poziva k prekinitvi gradnje naselbin na palestinskem ozemlju. Torej samo zauzema se za prekinitev. Če bo prišlo do nadaljevanja gradnje na tem ozemlju, palestincem ne bo ostalo nič več za ustanovitev svoje države. In pomislite, niso dobili devetih podpornih glasov in potem so se odločili, da ne bodo sploh predstavili tega osnutka resolucije. Če se torej gradnja ne bo zaustavila, potem v določeni točki ne bo več možnosti za rešitev z dvema državama. Tri opcije, tri možnosti imamo na voljo. In to vsi skupaj. Mi, vi, vsi. Lahko gremo naprej po sedanji poti, lahko pridemo do poravnave, do pogajanj med Izraelci in Palestinci v skladu s tem, kar sem malo prej predstavil. Če nam to ne bo uspelo, bomo imeli še dve možnosti na voljo. Prva je nasilje, vojna, terorizem, samomorilski napadi in priča bomo žalostni zgodbi, ki smo jo bili priči tudi v zadnjih 15 letih. Prišlo bo do ubijanja, do pomorov in kar strese me ob pomisli na to. To je sicer opcija, ampak nihče ne bi sprejel ni spremljiva. Še ena možnost, ki je na voljo, pa je ta, da vojna pripelje do kaosa ne samo za ti dve državi, ampak tudi za Egipt, Jordanijo, pa tudi za Evropo, kajti sredozemlje je blizu, je samo čez morje. In še ena možna bi bila, bi bila ena država za dve ljudstvi. Ali bi Izraelci to sprejeli? Ne bi. Vsaj trenutno, zdaj tega ne sprejemajo. Od nas vseh se danes zahteva, da pozivamo, da pritisnemo na Izraelce, da rečemo ne, zaustavite gradnjo naselbin in omogočite palestincem, da začnejo pogajanje z vami ne o Judeji in Samariji, ampak o tem, o Zahodnem bregu. To je na pogajalski mizi. In del mirovnega procesa. No, ampak jaz mu ne pravim tako, kajti potem se lahko ta proces nenehno nadaljuje ko sem bil na ministerskem sestanku v Madridu, je Izak Šemir takrat razlagal, da želimo začeti s procesom pogajanj in odgovor takrat je bil, ja, pogajal se bom s palestinci deset let in ničesar ne bodo vzeli od mene. problem se bo samo še povečeval in slabšal iz dneva v dan, če ne bomo začeli z delovanjem danes. In Evropa je blizu, Evropa ima potencial. Danes ima tisto enotnost in zakonodajo in zakonodajni parlament, ki lahko uporabi svoja pooblastila. Toliko o mirovnem procesu. Glede palestincev. Poskušamo vse, kar je v naši moči, da jih združimo. Pripravili smo sporazum, ki bi omogočil dvema strankama, Hamasu in Fatahu, da bi sodelovali do volitev. Ko pa nastopijo volitve, tisti, ki zmaga, sestavi vlado. In potem nadaljujemo. Neenotnost med palestinci je škodljiva za izglede za mir in škodi tudi enotnosti palestinskega nacionalnega gibanja. Služi pa samo v interesu Izraela. Če so palestinci razdeljeni, imajo od tega koristi Izraelci. To je čisto normalno. Cene za to pa ne bodo plačali samo palestinci ali Izraelci, ampak vsi mi. Palestinske oblasti so podpisale sporazum, ki smo ga pripravili. Hamas je odklonil podpis ima nekaj pomislekov in pripomb. Upamo, da bomo kmalo obnovili egiptovska prizadevanja za to, da jih vključimo v ta proces. In upamo, da jim bomo kmalo prepričali, da podpišejo ta sporazum. Ključno je namreč, da do 24. januarja ne bo noben palestinski organ legalen in zakonit. Parlament bo nezakonit in tudi predsedstvo, kot tudi vse institucije so neveljavne. Če palestinski predsednik ne bo ravnal tako, da bo rešil situacijo in rekel, izdali bomo predsedniški dekret v skladu z osnovno zakonodajo Palestina, ki bo veljal za vse in bo prinesel pooblastila na zadevne ljudi, dokler ne bo prišlo do tega preboja, do tega podpisa. Mi, ali lahko pridemo do tega? Ja, mislim, da lahko. In prepričan sem, da bi jih vsi podprli pri tem. kajti če ne bo enotnosti med njimi, bomo priča katastrofi. Glede, toliko glede palestinskih odnosov. Opazil sem, da je bilo kar nekaj vprašanj v zvezi z Unijo za sredozemlje. Ta Unija ni stagnirala. Mislim, da ne. Ampak samo en sestanek ministrov ni potekal. Vsi ostali sestanki pa potekajo v zvezi z okoljem, vodo, tehnologijo in tako naprej. Vse ostalo poteka po načrtih. Stagniranje smo opazili pri sestavi sekretarjata. Nimamo sekretarjata in generalnega sekretarja in potem ni priložnosti za izvajanje oziroma za nadziranje izvajanja projektov. Šest velikih projektov imamo, na katere se moramo osredotočati. V Parizu v nedeljo sem imel sestanek s francoskim in španskim zunanim ministrom španskim kot prihajajočim predsedstvom in francoskim kot sopredsedujočim te pobude. Po mojem mnenju so naše razprave pokazale, da bomo k malu v roku nekaj tednov, največ nekaj tednov, ustanovili sekretarjat in dosegli celoten dogovor, kako bomo razpravljali o tem s šestimi nasmestniki generalnih, sek, generalnega sekretarja. Toliko v Uniji za sredozemlje. Palestinsko-izraelski spor, po mojem mnenju, ne vpliva na to pobudo. Zakaj je tako? Pobuda se osredotoča bolj na projekte, ki služijo sredozemlju, torej Evropi in jugu, in se ne osredotoča toliko na politična vprašanja. Politična vprašanja so bolj dopolnitev razprav, bi samo pomagala pri izvajanju projektov. In ko bomo imeli sekretarjat, torej imeli bomo sekretarjat in imeli bomo izraelskega namestnika generalnega sekretarja in palestinskega tudi, kar pomeni, da bosta ta dva kolega vsak dan morala sodelovati skupaj in spodbujati izvajanje vseh pobud in projektov. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje v zvezi z Egiptom in gospodarsko krizo. Kako je to vplivalo na naše gospodarstvo? Do 2008 je naše gospodarstvo sedem, imelo 7,2-7,3 odstotno letno rast. Naš cilj je bila 8 odstotna rast do leta 2009. In menili smo, da nas omejuje samo razpoložljivost železnic in avtocest. Če bi imeli dovolj železnic in avtocest, avtocest, bi dosegli to rast, saj pristanišča imamo. Torej, naše omejitve, naše ovire so bile predvsem pri teh infrastrukturnih projektih. In na tem delamo, imamo zelo ambiciozen načrt. Potem pa je prišla gospodarska kriza in naša rast je padla na 4, je, se je zmanjšala na 4,3-4,4 odstotke. Nekateri bodo rekli, 4,4 odstotna rast je dobra. Ja, ampak na to moramo gledati v luči tega, kje je začetna točka, kje je izhodišče. Upali smo na 8 do 9 odstotno rast, ki je padla na 4,4 odstotke. Toliko torej o egiptovskem gospodarstvu. Potem vprašanje v zvezi z mošejami in minareti v Švici. Žalostno je. To bo vplivalo na način, kako ljudi gledajo drug na drugega v našem delu sveta, v sredozemlju. Zakaj je tako? V zadnjih desetih, petnajstih letih govorimo o dialogih med civilizacijami, med verstvi, Začeli smo s temi dialogi in zavezništvi med civilizacijami Španijo in Turčijo. Generalni sekretar Združenih narodov je predstavil številne zamisli v zvezi s tem. Govorili smo tudi o knjižnici v Aleksandriji in naenkrat nam je ta rokavica vržena v obraz muslimanski skupnosti v Švici. Prav žalostno je bilo obrati o nekaterih ljudeh v številnih evropskih državah, ki poskušajo storiti enako in dajo na svete, da ne bi šla Evropa v isto smer. Kot rečeno, blago rečeno, je to žalostno. Nekatere družbe pač očitno niso dovolj odprte. Pa ne samo to. Nekatere družbe celo svetujejo in govorijo o teh vprašanjih, tega v svoji družbi pa ne izvajo tako v skladu s svojimi besedami. Pazljivi moramo biti, samo to lahko rečem. Kako to vpliva na egiptovske kopte? mislim, da to na nje ne vpliva. Vsakdo, ki obišče Egipt, vidi crkve povsod. In mi menimo, da kopska skupnost v Egiptu, torej kopske skupnosti v Egiptu ne štejemo za manjšino. Kopti so egipčani. Čeprav Celo sami sebi veliko kaj pravijo, da so bolj egiptovski kot egipčani, saj so tam že odnegdaj. To na nje ne vpliva. In oni so egipčani. Mi jih eh, branimo, jih tudi rekrutiramo v vojsko in poučujejo v univerzah, vključeni so v družbo. In ne vidim nobenega problema v zvezi s to skupnostjo. the the elevation of relations between Egypt and uh, and the European Odnosi med Egiptom in Evropsko unijo, no, delamo na tem. Obstaja odbor, o katerem smo se dogovorili med Egiptom in komisijo, ki, si, ki poskuša dvigniti sodelovanje na višjo raven okrog 26. in 27. aprila bomo imeli sestanek, da bomo videli, kakšen je bil doslej doseženi napredek. Evropska unija je zelo pomembna za državo, kot je Egipt. Naša trgovina in naš največji partner je Evropa. Ovenem pa menim, da je pomen Egipta, priznan strani vseh. Mislim, da vas ni treba posebej spominjati na to, da smo v Egiptu bili del rimskega imperija že veliko prej, preden so se evropejci pridružili temu imperiju ali se pridružili Evropske unije. Imeli smo izmenjavo z Grčijo, z Rimom, Španijo, Ciprom, Malto. s številnimi državami in veliko naših besed izvira iz italijanščine ali grščine. Odnosi med Egiptom in Evropsko unijo ali članicami Evropske unije v sredozemlju so odnosi, ki so neomejeni. In odnosi se lahko še razvijajo naprej. Vprašanje o Afganistanu je bilo zelo zanimivo. Na to vprašanje je zelo težko odgovoriti. Ampak moram vsaj poskusiti odgovoriti. Vprašanje Afganistana ne bo rešeno z uporabo sile. Sila je samo ena komponenta rešitve. Mislim, da se moramo sredotočiti bolj na politične in socialne in gospodarske ukrepe in sredstva. Če se odločimo za vojaško opcijo, bomo tam zavedno obstali in nasilje se bo še povečalo. Afganistanci se ne bodo pustili podjarmiti silo, kajti na tujce gledajo kot na sovražnike. Ozemlje v Afganistanu je zelo neprijazno in Afganistanci se bodo borili, v to ste lahko prepričani. Če moramo povečati število vojaških sil, jih je treba povečati za samo kratko obdobje, do trenutka, ko se vzpostavi avtohtono afganistansko silo za nadzor države. Verjetno ne sicer cele države, kajti tudi ko, je, ko so imeli kralje ali potem času republike, je bila to država, ki jo je bilo težko nadzirati. Treba je torej doseči ustrezen dogovor med različnimi silami, ki so tam na terenu. In govorim o vseh silah, ki so tam. Sam bi delal na graditvi in gradni države in gospodarstva države. Istisnil bi finance iz tistih elementov, ki delajo v nasprotju s centralnimi oblastmi in nadzoroval bi tudi trgovino z drogo, kajti ta pomaga določenim segmentom družbe, ki jih ne bi smelo biti. Torej gospodarsko, politično in socialno komponento. Samo vojaška sredstva ne bodo končala dela in rešila te situacije. Gre za muslimansko družbo. Pazljivi moramo biti, kajti vsako pobijanje muslimanov in afganistancev se sliši tudi v Maroku. pobijanje, nediskriminatorno pobijanje za poboj tega in tega poveljnika, vsega se spomnijo in vse to se bo povrnilo in zato moramo biti zelo pazljivi. Podobne izkušnje smo imeli v Jemnu leta 62, med leti 62 in 68. To je bila zelo draga izkušnja zaradi ozemlja, zaradi plemen in etnične pripadnosti. Gre za družbo, ki jo je treba razumeti, preden se podamo tja. Uh, Potem imam še tri vprašanja pred seboj. Šalit. Izraelski vojak Šalit. delamo na tem svežju. Izraeli morajo sprejeti svoje obveznosti. Oni so se odločili, da bodo eh, v zamenjavo za šelido plačali eh, v obliki tisoč zapornikov, palestinskih zapornikov. Eh, 12 tisočih pa je, nihče ne ve njihovih imet. Ne glede na to, koliko človek razmisla o enem vojaku. Gre za eno življenje. To sprejemam, branim tudi eno življenje, ampak na drugi strani je 12 tisoč palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih in to dejstvo moramo priznati. Ne glede na to, koliko obiskujemo, ne glede na to, koliko nas skrbi. To je humanost, to je človečnost in to je etika in to so načela. Uh, Delamo na naseljih. Izraelci naredijo en korak naprej, pa dva koraka nazaj. Kaj to pomeni? Sprejmejo, da bodo spustili tisoč ljudi, ampak potem se eh, pogajajo o imenih. Barantajo imeni, ta, ki ima krvave roke, ta, ki ima ne vem kaj na svoji vesti. To ni pravi način, kako se dela. Pravi način je naslednji. Dobro, zahtevate tisoč ljudi, dajte mi imena, jaz bom te eh, ljudi spustil. In konec. Eh, Kaj ti po vsem tem bodo na koncu živeli v eh, Gazi in na Zahodnem bregu? In če se odločite, da jih boste zbrali v eni noči, jih lahko dobite tudi v eni noči. Zakaj potem to zavlačevati in zakaj se igrati te igrice? Potem vprašanje iranske gal, mm, urana. No, Izraelci so ustavili eno ali dve ladje na odprtem morju v sredozemlju, e, so e, te ladje odpeljali v Haifo in izpraznili tovor. Mogoče, mogoče ne. Ne ve se, kaj se je dogajalo, ker ni bilo neodvisnih opazovalcev. Ampak, če tak tovor preha, prehaja preko Suješkega kanala, bomo proti. Proti te, vsake državi, ki bi uporabljala kanal za to, da pošilja nelegalni material oziroma eh, Bom, eh, bomo proti manifestu ladje. Recimo, ko nam povejo, da gre za pošiljko žita, potem mora biti žito. Mora biti pošiljka žita. Ne pa pošil, eh, pošiljka eh, kakšnega orožja. Skratka, poskušamo razvijati svoje možnosti, da vidimo tudi, kaj je v kontejnerju, ampak ne moremo pa imeti ladje in potem v naša pristanišča prepeljati s to ladjo stotine kontejnerjev, ki naj jih preverjamo. To je zelo, zelo drago to je dolgotrajno in zaradi tega naša pristanišča postanejo neprivlačna za druge. Ne samo to, ampak to pomeni tudi zelo veliko dela. Naše mnenje o tako imenovanih desetih novih eh, obratih za eh, bogatenje Irana. Mislim, da so naši iranski bratje jezni in zato govorijo stvari, ki niso nujno uresničljive. Kajti mislim, da ne potrebujejo deset novih obratov za eh, bogatitev Urana. Kaj moramo? In prosim, budite sedaj potrpežljivi. To moramo. Na čemer moramo ustrajati je pravica držav do eh, miroljubne uporabe jedrske energije. Države morajo delovati na tak način, da bodo vzbujale zaupanje. Ampak pravica države, da razvija jedrsko energijo v miroljubne namene, v skladu z eh, pogodbo MPT ne, ne izstopamo iz predvidenih meja. Če se eno državo ujame pri tem, ko dela neke nelegalne stvari in je ta državica članica tega režima, potem je to nekaj drugega. Takrat moramo točno povedati, zakaj gre. To je ena stvar. Druga stvar, v našem delu sveta moramo vzpostaviti območje, kjer ne bo jedrskega območja. Ena država je v tej regiji Izrael in ta država ni članica režima MPT. In eh, Izrael stalno pozivamo ne samo, da eh, pristopi k temu režimu, ampak pozivamo Izrael tudi, da sprejme predlog, da se vzpostavi eh, jedrskega orožja prosto območje. Tega pa ni mogoče, torej, če tega ne bo, Eh, storil Izrael, potem je celotno sredozemlje ogroženo. Ne mislite si, da Grčija in Cipr ne bosta prizadeta zaradi tega. In zato je po moje najboljši način ta, da se razglasi cona, da se gre, ki Irancem, da se gre k Izraelcem in se jim reče, poslušajte, to je volja mednarodne skupnosti in eni in drugi. Izrael se bo moral odpovedati svojim jedrskim zmogljivostim, Iran pa bo moral dati vsa zagotovila preostalemu delu sveta, da njegov eh, ne, namen.